Well, we have a long day ahead of us. So therefore we should start. Kolegi, pred nami je dolg dan, tako da je potrebno začeti z prvi, prvo točko na dnevnem redu in sicer bomo glasovali o spremembi uredbe o vzpostavitvi režima skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo obvestili so me, da je o tem potekala obsežna razprava. Včeraj so o tem razpravljale upletene strani in uh, dosegle dogovor o predlogih spremembe, tako da bi lahko glasovali v svežnju o naslednjih predlogih spremembe.

35, 19, 20, 36 z ustnim predlogom spremembe, 37, 22, 23 in 38 z ustnim predlogom spremembe in pa ustni predlog spremembe številka 1. Tako da bomo glasovali v svežnju o vseh teh členih, na to bomo pa glasovali ločeno o predlogi sprememb 10 in 11. na to pa še končno glasovanje. Ali se strinjate s tem? Would have been the same even without this vote. Tudi brez glasovanja bi bilo enako. Poglejte skozi okno. Torej, glasovanje v svežnju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. We'll check the vote against to see whether it's true or not. Then, yeah. Then we have a split vote on. Sedaj še glasovanje po delih o predlogu 10, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za proti. Preverili bomo, torej drugi del predloga spremembe 10. Glasujemo. We'll wait, we'll wait. Yeah. Ja. Ah. Ste vsi glasovali? poskusite kakšno, kakšen drug glasovalni aparat. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 15 proti. Sedaj pa glasovanje o, čl o 11. členu za, proti. Mislim, da je potrebno tudi tukaj elektronsko preveriti. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Enak rezultat. I have lost my... Gospod predsedujoči, jaz sem izgubil svojo kartico. Ste proti ali za? Sem za. Dobro, torej 19 proti 14, pravi predsedujoči. In dva glasova proti. Torej 19 proti 16 je končni rezultat. Sedaj pa še glasovanje o osnutku mnenja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. So, overwhelmingly approved. Z veliko večino odobreno. Gospod predsedujoči, tudi jaz glasujem za torej 31 glasov za. Gospod Milan Mon, dobro. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa naslednja glasovanje, Nas, naslednja točka. Gre za Afganistan, poročevalca ni, preverjamo, kje je.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 Because of lack of soldiers, the war has been suspended for a time being. Zaradi premalega števila vojakov smo prekinili vojno, čakamo na glavnega bojevnika, torej poročevalca. All right now. <clears throat> Il relato. Dobro. So, uh, Pročevalec je z nami. Torej, gospod Arlaki, ali ste pripravljeni, da predstavite vaše poročilo? Ready. I can start saying. Uh, da, sem pripravljen. Naj povem, da je to prva razprava, preden. Month trying uh, to work on a comprehensive. Preden glasujemo, torej na dolgo smo razpravljali o obširni strategiji Evropske unije za Afganistan. prva, prvo vprašanje, ki je pritegnilo moje, je, mojo pozornost, je širok razkorak med trenutno socialno-ekonomsko situacijo Afganistancev na eni strani in pa količine virov, uh, ki se nahajajo v državi v zadnjih devetih letih. Torej, uh, sam sem kot prvo obiskal Afganistan in sem skušal preveriti, kakšen je vpliv mednarodne pomoči v, v državi po letu 2001. Drugi, eh, druga zadeva je mirovni proces v Afganistanu. Afganistanu vsako, vsak dan slišimo nekaj o tem. Druga pomembna zadeva, ki je povezana z mirovnim procesom in pa z eh, vojaško prisotnostjo Evropske unije v tej državi, je usposabljanje afganistanske policije, torej neko izoblikovanje varnostnih sil in pa Eden izmed najbolj eh, očitnih problemov z evropske strani gre za pridelavo opija in pa tihotapljenje oziroma preprodajo opija iz Afganistana preostalemu svetu. Če obstaja kakšen dodaten razlog, poleg eh, boja proti mednarodnemu terorizmu, eh, torej razlog, zakaj moramo biti zaskrbljeni glede Afganistana, je to, to da afganistanski heroin zastruplja 1,5 milijona evropskih eh, odvisnežev. Zato moramo najti rešitev za ta problem. Najprej bom govoril o mednarodni pomoči. Primerjal sem razmere v Afganistanu danes in devet let nazaj. Gre za državo, ki se hitro spreminja. Uh, v, v skoraj vseh revnih državah na svetu obstaja visoka stopnja rasti. Obiskal sem marsikatero državo in presenečen sem bil spričo dejstva, da je viden napredek eh, na socioekonomskem področju v marsikaj v Afriki, marsikaj v Aziji, v Afganistanu pa ni nobenega takšnega znaka obstaja določen, obstajajo določene izboljšave na področju infrastrukture, izobraževanja, ampak presenetilo me je dejstvo, da najpomembnejši kazalniki, torej od eh, smrtnosti dojenčkov do mater, do eh, pričakovane življenjske dobe ljudi, potem eh, revščina, stopnja revščine v državi. Glede vsega tega Eh, sem opazil v zadnjih devetih letih eh, hude, eh, posla, hudo poslabšanje. Pričakovana življenjska doba se manjša, smrtnost mater je zelo visoka, 20 tisoč žensk vsako leto umre zaradi pomankanja osnovnih, osnovne zdravstvene oskrbe med porodom in pa vojna, pa stane življenja samo pod narekovaj 2000 ljudi. Potem imamo prak revščine, torej eh, število revnih ljudi v Afganistanu se je podvojilo. Afganska vlada domneva, da, je, da bi lahko za manj kot um, eh, 600 tisočimi evri na leto lahko zmanjšali prak revščine. Vpliv mednarodne pomoči izračunal sem, da so američani v zadnjih nekaj letih porabili približno 5 milijard eh, evrov na leto v civilne pomoči. V Evropi je uradna številka ena milijarda, to pomeni Evropska unija in vse države članice skupaj, potem imamo še Japonsko in druge države. Torej, gli, za nek. Um, Gre za količino pomoči, ki predstavlja skoraj 78 Afgan Afganistanskega BDP. Uh, In eh, kljub temu je vpliv te pomoči zelo majhen in zato mislim, da bi se evropska strategija za Afganistan morala ukvarjati ravno s tem vprašanjem, zakaj je vpliv tako majhen, zakaj 80 odstotkov mednarodne pomoči, ki na papirju je namenjena Afganistanu, ne doseže eh, ljudstva, zakaj je toliko korupcije v vladi in pa v družbi Afganistana. In zakaj obstajajo takšne uh, razlike pri uh, količini mednarodne pomoči? Ameriški kongres je prejšnji teden zamrznil 5 milijard uh, pomoči dokler kongres ne bo bolje vedel, kako se ta denar troši. Američani so ustanovili generalni inšpektorat za rekonstrukcijo Afganistana in eh, konferenca v Kabulu bo prav tako govorila o tem problemu. Pogovarjajo se o tem, da bi Torej, ugotovili so, da gre, števi, da gre velika količina mednarodne pomoči skozi vlado in ne doseže ljudstva. Sam sem podal naslednje predloge. Najprej, da bi. Our money, the money of European taxpayers, is spent in. Torej pomembno je, da razumemo, kako se naša pomoč troši v Afganistanu. Tukaj obstaja veliko zmede, države članice nimajo nobene obširne podatkovne baze oziroma nobenih eh, podatkov o tem, eh, kaj, koliko denarja je namenjeno tej državi. Um, torej težko je razumeti celotno sliko, ni nobenih ocen glede vpliva, ki jo ima pomoč Evropske unije Afganistanu. Zato tudi ne vemo, kako bi lahko izboljšali učinkovitost eh, naše pomoči Afganistanu. Če želimo to rešiti dolgoročno, ne vseh problemov za Afganistan, to bi trajalo uh, celo stoletje, ampak če želimo vsaj uh, doseči normalizacijo Afganistana, torej da bi Afganistan imel vsaj enak standard kot druge revne države po svetu, potem moramo najprej ugotoviti, kaj je naš najmočnejši inštrument, eh, ko gre za Afganistan in to je ravno pomoč. Upam, da boste z vašimi pripombami izboljšali tudi moje predloge sporočila. predlagam, da bi ponudili polno podporo mirovnemu procesu, saj je to edina alternativa eh, v primerjavi za vojno v Afganistanu. Eh, vojna se je znašla na kakšni mrtvi točki, nihče ne bo zmagal v tem konfliktu, talibani ne bodo nikoli zmagali. tudi če bodo mednarodne sile ostale tam eh, še tako dolgo. Tudi mednarodne sile ne bodo zmagale v tej vojni, saj gre za tipično asimetrično vojno v tej državi. To je predvsem mnenje vojaških eh, predstavnikov. Jaz sem se pogovarjal z osebjem generala McChrystala in oni se zavedajo dejstva, da morajo podpreti mirovni proces, da morajo dobiti za to tudi podporo prebivalstva. In ta mirovni proces pomeni tudi to, da je potrebna nova vlada, vlada nacionalne enotnosti, eh, ki bi lahko bila rezultat pogajanj med Karzajem in Talibanov. Z evropskega vidika pa podarjam, da zato morajo biti izpolnjeni tri glavni pogoj, če mi želimo podpreti ta proces. Najprej eh, pregon Al-Kaide iz države, drugič polno spoštovanje človekovih pravic in afganistanske ustave in pa tretji pogoj, izkoreninjanje pridelovanja opija, ki povzroča najhujšo škodo oziroma predstavlja največjo grožnjo evropski varnosti. Uh, mi moramo podpreti ta proces, omogočiti dialog uh, pod pogojem, da bodo ti pogoji izpolnjeni. Ne smemo iti pred, predaleč, torej ne smemo posegati v notranje zadeve teh držav, ne smemo ponoviti napake iz preteklosti, ko smo želeli nadzorovati celo najmanjše premike lokalne politike. Potem, kar se tiče policijskega usposabljanja, ugotovil sem, da so tukaj razmere izredno slabe. Years ago, no one knew. Eh, zaradi tega, ker nihče ne ve, eh, kam je šla pomoč, ki je, nam, ki je bila namenjena za namene eh, usposabljanja, nihče ni vedel, kje je končalo teh 6 milijard, ki, je bila, ki so bile namenjene v ta namen. In tukaj ugotavljam, da gre za dva pristopa. Ameriški pristop, kjer je usposabljanje policije prepuščeno zasebnim uh, pogodbam. Uh, tukaj gre v nekaterih primerah, eh, primerih za družbe, ki imajo zelo slab sloves, velike varnostne družbe, kot naprimer Blackwater in tako naprej. Te družbe so na zelo slabem glasu v Iraku in v Afganistanu. In usposabljanje afganistanske policije ni učinkovito. Potem imamo tudi evropski pristop. Um, mi smo tja poslali misijo EUPOL in pa imamo tudi manjše nacionalne misije, ki usposabljajo manjše število afganistanskih policajev. Potrebne so misije za usposabljanje to je po mojem mnenju najboljša struktura za usposabljanje lokalnih eh, policijskih sil in mislim, da bi morali na to osredotočiti naša eh, prizadevanja. Trenutno eh, je to usposabljanje nezadostno. 90 odstotkov afganistanskih policijskih sil je nepismenih v primerjavi z nasplošno stopnjo eh, nepismenosti, ki znaša 70 odstotkov. 20 odstotkov policajev je odvisnikov in 30 eh, odstotkov jih eh, izgine po enem letu usposabljanja. Tako da so tukaj potrebne dramatične spremembe, moramo utrditi uh, angažma Evropske unije znotraj uh, misij za usposabljanje NATO in pa tudi konsolidacijo pri eh, posameznih pre, eh, porazporejenih nacionalnih misijah. V treh ali štirih letih eh, mora biti omogočeno, da mednarodne sile zapustijo Afganistan, vendar pa moramo omogočiti tudi to, da bo takrat imel Afganistan vsaj eh, minimalno stopnjo lastnih varnostnih sil. Potem, kar se tiče pridelave opija, po mojem mnenju bi morali doseči dogovor z Rusijo um, v Afganistan je drugi glavni, eh, Rusija je drugi glavni trg za uvoz heroina iz uh, Afganistana. Uh, prvi trg je Rusija, potem imamo Rusijo za dvema milijona odvisnikov. Um, Rusi so zaradi tega izredno zaskrbljeni, dobro razumejo, da je tukaj velik problem uh, Afganistan. Uh, Stopnja odvisnikov se je desetkrat povečala v Rusiji v zadnjih letih in uh, zato moramo doseči dogovor med Rusijo in pa Evropo. Eh, kaj ti Amerika, ki je tretja, tretja država po številu odvisnikov, dobi heroin tudi od drugot, ne samo od Afganistana. Sam imam nekaj izkušenj na tem področju, kaj ti bil sem uh, direktor uh, ODC-ja Združenih narodov in mislim, da lahko dosežemo napredek. To je bilo doseženo tudi v drugih delih sveta, ampak gre za pomankanje osveščenosti. Ljudje ne vedo, da je bil opi pridobivan po celotni Aziji, še pred desetimi leti. Sedaj je to bilo izkorinjeno v Pakistanu, v Turčiji. Eh, Pakistan je bil prej največji dobavitelj opiuma, to je bilo izkorinjeno tudi v Laosu, v Vietnamu, v, na Tajskem. V Afganistanu pa pridelava opija ostaja in zato je Afganistan glavni problem. Oni so glavni dobavitelj opija na svetu. Deset odstotkov pomoči Eh, če bi namenili 10 odstotkov pomoči eh, boju proti opiju, bi lahko eh, ta problem postopoma izkorenili. Prepričan sem, da če se bo strategija osredotočila na ta problem, bomo končno lahko videli luč na koncu tunela afganistanske krize. Hvala lepa. Hvala lepa. Ko omenjate države kot Tajska in pa druge države, ki so bile uspešne, moramo vedeti, da tam so bili organi, tam so bile institucije, ki jim je bilo treba pomagati, treba jim je bilo pod, eh, nuditi pomoč in podporo, ampak v Afganistanu pa moramo še institucije zgraditi. Po moje, karkoli bomo naredili v smislu povečanja eh, pomoči, v smislu bolj učinkovite pomoči, po moje bo ta problem vseeno ostal z nami. Gospa Nikol Kjell Nilsen je zaprosila za besedo. Eh, želel bi vas prositi. Hvala lepa. Se opravičujem eh, za besedo, sem prosila zato, ker moram glasovati v enem drugem odboru. Vseeno bi pa želela gosp, eh, gospodu povedati nekaj besed v zvezi s tem, kar je on povedal. Eh, on gleda na Afganistan brez osmiljenja, zelo pošteno, kar zadeva našo prisotnost v Afganistanu, eh, finančne naložbe in pa posledice te strategije. Eh, V bistvu smo se znašli v pasti, kamor nas je speljala politika predsednika Buša. Vprašanje, ki si ga postavljamo, je naslednje. Kaj narediti, da bi čim prej zapustili Afganistan? Kajti to je tisto, kar si želi cela mednarodna javna, javnost. Kajti vsi si želijo, da bi se vojaki vrnili v Evropo in v ZDA. Kaj narediti, da bi se iz te pasti izvlekli čim prej? In to tako, da ne bi eh, Afganistan ponovno padel na ničelno točko, na točko, v kateri je bil pred desetimi leti. To je glavno vprašanje, kaj narediti, da bi te finančne naložbe, ki so velike, eh, kaj narediti, da bi izgube človeških eh, življenj ne bile za manj. In mislim, da je to dejansko vprašanje, ki se nam postavlja vsem. Kak, kako zagotoviti, da bi lahko Afganistan zapustili, ne da bi ključ eh, prepustili v rokah talibanov. Velike napake so bile narejene na strani američanov in sicer eh, američani so preved zaupali gospodo Karzaju in žal pa to ni bil nekdo, ki bi bil zelo zanesljiv, kar nekateri že vemo, vemo kakšna eh, je bila afganska vlada eh, šipka in eh, afganistanci gledajo na gospoda Karžaja kot na goljufa, on ne uživa nobenega spoštovanja in to je dejansko problem, ta šipkost afganske vlade. In afganci pravijo, da potrebujejo še vedno mednarodno prisotnost kot neke vrste varovalko, zato da se pazi na to, da Karzaj ne bi počel kar česar česarkoli, da ne bi preveč popuščal talibanom. In zato se postavlja to vprašanje, kako se izogniti temu, da, eh, da Karzaj ne bi talibanov preveč eh, popuščal. Vemo, kakšno vlogo ima Pakistan, kako zagotoviti, da ne bo Pakistan sam predstavljal samo svojih vidikov. In ponovno se soočamo z vprašanjem manjšin, eh, kar, kar Eh, tadžiki in uzbeki in drugi sploh niso bili upoštevani in eh, tako se sedaj soočamo s istim problemom kot pred desetimi eh, leti, se pravi s problemom spoštovanja manjšin. Situacija je težka trenutno. Enkrat sem že rekla, da je ena od pomembnih stvari po moje z vidika EU ravno ta, treba je pomagati ljudem, ki so pomembni v Afganistanu, ampak to ni gospod Karzaj. In še enkrat ponavljam, pomagati gospe Sorobi, ki vodi regijo Bamjan, naprimer eh, gospo Sorobi omenjam zato, ker jo poznam, srečala sem se z njo, vem, da je to krasna ženska, ona dela veliko pozitivnih stvari v svoji regiji. In eh, ona je tista, ki jo spoštujejo ljudje. In mislim, da ne investiramo dovolj v uh, regije, v province, tam, kjer bi lahko kaj naredili. In uh, veliko se vlaga v vojno proti ta, uh, talibanom. Ampak jaz mislim, da bi morali bolj podpirati uh, vodje eh, provinc, kot je gospasa Robi. To se mi zdi dosti bolj pozitivno in mislim, da bi to dalo tudi novo upanje Afganistancem in mogoče bi se oni potem začeli ukvarjati tudi z drugimi stvarmi, ne samo z eh, pridelavo opija. ne bi želela govoriti o taki ali oni strategiji. Nisem strokovnjakinja za vojaške strategije, zato sem bolj naklonjena civilnim konstruktivnim strategijam. Zahvaljujem se gospodu Lakiju, da je v svoje poročilo vključil nekaj tistih stvari, ki sem jih sama Eh, predlagala v zvezi z ženskim vprašanjem. Kajti ne moremo si predstavljati tega, da bi Afganistan zapustili in pustili ženske v rokah talibanov. Tega ne moremo in ne smemo sprijeti. Mislim, da je to naloga Evropske unije. To je vprašanje žensk, pravic žensk. Cit situacija ni zadovoljiva, ampak vseeno je določen napredek bil dosežen in zato bi bilo treba to zavarovati. E, to bomo spremljali tudi e, v Kabulu na konferenci čez nekaj dni in 600 e, milijonov evrov Eh, bi morali suspendirati, zato da bi pritisnili na Karzaja, zato da bi se bolj angažiral v boju proti korupciji. Mislim, da je treba dobiti obveze, zaveze v zvezi z človekovimi pravicami, z pravicami žensk. Mislim, da žensk ne smemo in ne moremo žrtvovati temu procesu miru z talibani oziroma z mudžahedini. In gospod Erlaki, mislim, da je vaše poročilo zelo zadovoljivo, pozitivno, pošteno. Niste pomišljali eh, reči eh, tega, da, da nam ni uspelo v Afganistanu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednje govornike prosim, da eh, so kratki nedanati. Gospod Kreda, Preda, pardon, ki nadomešča gospoda Kasolidesa, poročevalca v Senci. Prosim, gospod Preda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 na Facebooku. Najlepša hvala poročevalcu za to poročilo in za poglobljeno predstavitev, ki smo jo ravno kar slišali. Imam nekaj pripomb v zvezi s tem poročilom. Prav gotovo je, da bodo vloženi določeni predlogi sprememb, saj imamo za to veliko časa, časa imamo do septembra. Moja prva pripomba v zvezi z naslovom. Mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli prvi naslov, ki smo ga predlagali, A New EU Strategy for Afghanistan. Mislim, da je treba evropsko perspektivo podariti in to prednostno Zato je bolje, po moje, da ponovno vključimo izraz EU v naslov tega poročila. Torej, da ni samo nova strategija za Afganistan, ampak je nova EU strategija za Afganistan. E, druga pripomba. Opazil sem, da je akcijski načrt Af za Afganistan, ki ga je prepravil svet omenjen, mislim pa, da To dejstvo ni dovolj poudarjeno v preostalem delu poročila. Menim, da bi ta element moral biti bolj prisoten v preostalem delu besedila. Gre za bistveno referenco, za bistveni sklic. Potem se omenja tudi Karl Bildt. On je prišel decembra 2009 eh, na naš odbor. Ta omemba Karl Bilta je pomembna ravno. E, tako je zelo pomembno omenjati akcijski načrt za Afganistan. To se mi zdi pomembno za celotno zgradbo tega besedila. Tretja pripomba. Ugotavljam, da je treba na situacijo v Afganistanu gledati v zgodovinskem kontekstu mislim, da je to poročilo preveč eh, prijazno do talibanov. Na strani 37 piše, da je talibanom uspelo izkoreniniti eh, pridelavo opija. V odstavku 59 bi bilo treba, po mojem mnenju, reformulirati to besedilo. Mislim, da ne bi bilo treba celega odstavka posvečati odnosom med eh, Bušovo administracijo in pa problemi, ki so povezani z opijem. Buševa administracija je že zgodovina, te ni več. In mislim, da bi namesto tega potrebovali en odstavek, kjer bi govorili o drugih elementih, o sedanjosti, o prihodnosti. Mislim, da ta odstavek, ki samo kritizira Buševo administracijo, ni potreben. Ravno tako imam vprašanje za poročevalce. ostavka 12 in 13, tam omenjate dejstvo, da bi bilo pet dni vojne dovolj za odpravljanje revščine. Na podlagi kašnega vira to trdite? Šest tisoč šol bi lahko zgradili, če bi uporabili sredstva in vire, ki se uporabljajo za en teden vojne. Se pravi, odkot imate te številke? Ali so to zanimive, eh, zanesljive številke? Mislim, da ni potrebno dosti denarja eh, in da ni samo denar tisti, ki je potreben za odpravljanje revščine, da je vprašanje eh, dosti bolj kompleksno. Ne razumem čisto dobro tega dela. Skoraj končal sem že, gospod predsedojoči. Mislim, da moramo dobiti uravnoteženo poročilo, ki se bo osredotočalo na evropsko politiko do Afganistana. Menim, da mora biti eh, to glavna smernica, rdeča nit tega poročila. Hvala lepa. So, Neuser, Hvala lepa, gospod Neuser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Jaz mislim, da je poročilo našega poročevalca pokazalo, da gospod Arlaki zelo dobro pozna to tematiko, da ima veliko izkušenj. Ravno tako je gospod eh, Arlaki eh, prisluhnil našim predlogom. Najlepša hvala za to. Politična osmeritev tega poročila je po moje v redu. Štiri prioritete smo si postavili in sicer mednarodna pomoč, potem eh, eh, mirovni eh, proces, usposabljanje policistov in pa boj proti proizvodni mamil na splošno. Kar zadeva mednarodno pomoč. Mislim, da je zelo pomembno, da vemo, da je eh, Afganistanu bilo dodeljeno veliko mednarodne pomoči, rezultati so pa šipki. Zelo malo se je izboljšati na področju boja proti revščini, smrtnosti otrok in smrtnosti mater obrojstvo. To je pomembno vedeti in to je pomembno tudi omenjati. Pomembno je reči, da eh, pomoč ni bila ravno zelo učinkovita in zato sem zelo Eh, hvaležen za primere v odstavkih 12 in 13. Tu je točno napisano, koliko denarja se je izgubilo in napisano je tudi, kaj bi se s tem denarjem dalo koristnega narediti. In potem druga uh, stvar, pom pomoč oziroma podpora mirovnemu procesu. Tu moramo jasno povedati, da je osrednji cilj bil dosežen. Se pravi, izgon Al-Kajde iz države. To je bil naš prvi cilj. In narediti moramo vse, da bo afganska ustava napisana tako, da bodo spoštovane človekove pravice, treba je narediti tudi vse za izkoreninjanje eh, pridelave opije. Ker pa zadeva usposabljanje policistov, to je treba jasno povedati, da cilji niso bili dosegli že cela leta, že več let ne dosegamo številk, ki si jih je zastavil Eupol. In državam članicam dejansko ni uspelo doseči ciljev na področju usposabljanja policistov. Potem eh, odbor za razvoj je jasno povedal, da moramo jasno razlikovati med vojaško in civilsko pomoč, civilno pomočjo. Ko se bodo vojaki umaknili, bomo civilno pomoč v Afganistanu še vedno potrebovali. Ta pomoč je bila prisotna že pred letom 2001 in po letu 2014 bo še vedno potrebno zagotoviti civilno pomoč. Vse civilne organizacije, s katerimi sem se pogovarjal, so mi rekle, da iz raznih razlogov moramo razlikovati med oblema oblikama pomoči. Potem je tu še en temeljni eh, problem, to je pa problem boja proti korupciji. Po moje ne smemo pozabiti naslednjega. Če želimo, da Afganistan postane samostojna, samozadostna država, moramo določene stvari zaupati Afgancem. Vendar pa moramo istočasno zagotoviti ustrezne kontrolne mehanizme za boj proti korupciji potrebujemo zelo učinkovite, efektivne kontrolne mehanizme za boj proti korupciji. Beseda o mirovnem procesu. Tu se strinjamo s tem, da moramo vključiti talibane v proces, ampak je treba stvari malo nijansirati. Talibani v bistvu predstavljajo 7, 8, 9, 10 političnih gibanj od. Eh, nekoliko zmirnejših do fundamentalistov, potem imamo celo člane civilne družbe, ki nimajo druge možnosti, kot pa da delajo se talibani v svojih regijah. V bistvu so jih talibani kupili. In potem moj predzadnji komentar. Naše mnenje je v zvezi z policijskimi misijami. Imam velike pomisleke v zvezi s predlogom, da bi misije bile pod eh, poveljstvom NATO. Kajti eh, obstajajo razlike med eh, misijami EU in NATO. V tem poročilo mislim, da bi, oziroma v ta postopek bi morali vključiti tudi Pakistan in Rusijo, ampak Iran je tudi pomembna soseda Druge komentarje bomo še predstavili, ampak po moje imamo pred seboj poročilo, ki vsebuje eh, korektno politično usmerjenost. Hvala lepa, gospod Maja, prosim. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, gospodu Arlakiju se zahvaljujem za pripravljeno poročilo naša skupina podpira stališče, ki ga je gospod Anlaki predstavil. Res je, predsednik eh, Bush nas je speljal v ta afganistanski labirint, iz katerega sedaj ne najdemo poti. Pred eh, letom dni je bila konferenca v Kajru. bila je dana izjava, kjer je pisalo, da ena država ne more vsiljevati vlade eni drugi. Z političnega vidika je to nespremljivo in to je povzročilo tudi težave v arabskem svetu in nam tudi ni uspelo konec koncev. Sedaj pa se mora ta mednarodna skupnost in EU ukvarjati s eh, tem, kako najti izhod iz tega. Leta 2011 se bo oblast prenesla nazaj na Afganistance, ampak gospod Patreos je že napovedal, da najhujše šele pride. Vojaške sile naj bi se postopoma umikale. 102 vojaka so sedaj umrla v zadnjem mesecu, 320 v celoti, se pravi ogromno smrtnih žrtev je. In tu so še tisoči civilistov, ki umrejo. Zelo, zelo težko se bo izvleči iz tega labirinta. Omenjali ste pomoč Evropske unije, omenjali ste dejstvo, da se bo suspendiralo 600 milijonov pomoči za to, da se vidi, kaj se bo odločilo na konferenci. E, kongres ZDA pa je rekel, da bi 2 milijard evrov pomoči Eh, torej, da se velik del od teh dveh milijard uporablja za to, da se podpira eh, te lokalne eh, warlords, se pravi lokalne vojaške voditelje. Pod, če bi te milijarde uporabili za izgradnjo, ponovno izgradnjo države, bi bilo bolje. Če pa ne bo batala, bi Rinče bolj zaprt in ne bomo našli poti ven. Gospod Arlaki, rekli ste, uh, vojaška rešitev sama po sebi ni možna, ne bo rešila vsega. Gospod eh, Petreus je rekel, da bojo poskušali eh, na najnižji ravni držati število smrtnih žrtev, zlasti med civilisti, kajti več kot bo mrtvih civilistov, več bo upornikov. Talibani bodo v takem primeru dosti lažje rekrutirali nove ljudi. Vsi smo ljudje in vemo, kako je, če vam pobijajo družino, zato ker bombe mečajo z neba brez pravega, eh, pravega cilja, potem je jasno, da, bo, eh, da je dosti lažje pristopiti med opornike. Tu so pa še Rusija, Kitaj, eh, Kitajska in mednarodna skupnost na splošno jasni moramo biti, jasno moramo povedati, da želimo konec okupacije. Ta vlada ni legitimna, nažirajo korupcijo. In kot ste rekli, pomoč dobijo za to, da bi eh, izkoreninili revščino in da bi izkoreninili pridelavo opija, ampak tega denarja ne uporabljajo za to. Zato moramo nekaj narediti, da se pomoč, ki se da Afganistanu za te namene, res uporabi za te namene. Ampak moramo vključiti Rusijo, Kitajsko in Pakistan. In In moramo tudi omiliti konflikt v Kašmiru. To se mi zdi zelo pomembno, kaj ti leto 2011 je eh, praktično jutri in upajmo, da bomo takrat res izstopili iz tega tunela. In upajmo, da bomo lahko sile omaknili iz Afganistana in upajmo, da bo lahko mednarodna skupnost prispevala k pravi ponovni izgradnji Afganistana. Moja skupina bo z veseljem sodelovala s poročevalcem, poročilo gre v pravi smeri in Poglejmo si, kako bi lahko Evropski parlament po svojih eh, močeh prispeval k iskanju izhoda iz tega labirinta, kamo nas je spravil predsednik Buš. Hvala. Hvala lepa, gospod Görens, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Z eh, vašim eh, dovoljenjem bom govoril v imenu odbora za razvoj. Na to problematiko gledam z vidika načela našeg odbora nasplošno, torej, z vidika raz, eh, pomoči za razvoj. Nekaj splošnih pripomp najprej. Ko govorimo o afganskem vprašanju, običajno pri nas govorimo o generalu De Golo, ki pravimo, eh, proti eh, kompliciranemu vzhodu sem odšel z enostavnimi idejami. In Eh, bolj ko govorimo o tej državi, manj jasna nam je slika. Kabul je mesto, ki več ali manj normalno deluje in glede na okoliščine eh, je to kar eh, velik dosežek. In to lahko potrdijo tisti, ki so v Afganistanu že nekaj let. Ko vidite ženske, ki imajo toliko poguma, da si dajo šminko, potem Eh, ko vidite ženske, ki si upajo sleči burko in ki grejo v gledališče, to je velik napredek. Statistično to ni pomembno, ampak je vse eno to napredek. Afganistanci in zlasti ženske so si začeli upati eh, potrditi svojo osebnost. V preteklosti je bilo to zelo, zelo težko, če se milo izrazim. Torej, slika ni črno-bela. Spomnim se tega, kar je Karzaj govoril leta 2004. Takrat sem bil minister za obrambo in sem ga srečal. In rekel je, čez pet let ne bomo več potrebovali nikogar. Naša država bo samo zadosna na področju prehrane, da eh, bomo več potrebovali mednarodne eh, pomoči. Sedaj pa vidimo, kaj se je zgodilo. Eh, če se milo izrazim, se je predsednik malo zmotil. In načeli, načela pomoči za razvoj so eh, načela, ki so povezana s tem, ali bodo Afganistanci sprejeli za svoje te vrednote, ali so vzeli za svoje demokratični razvoj. Poglejmo si, eh, kakšne so bile volitve in že lahko rečemo, da je to bila farsa. Eh, Karzaj si Eh, je za svoje vzel moč, eh, kot da mu pripada, ljudje pa niso sprejeli demokratičnega postopka za svojega. Še nekaj, kar je še več. V Afganistanu ne vidimo jasnih perspektiv, da se iz tega izvlečajo. Potem eh, monetarna situacija, o tem je govoril gospod eh, Arlaki v vodo. Najbolj zanesljiv kriterij eh, in tudi najbolj zgovoren kriterij je TMM5. E, torej, to je smrtnost e, otrok, e, ki so mlajši od pet let. Leta 2001 je bilo to 250 in nič se ni izboljšalo od takrat. Zakaj govorimo o tem kriteriju? Zato, ker je to povezano z situacijo žensk. Tu je še uh, Eh, vprašanje in problem izobraževanja in pa bolnišničnih infrastruktur. Če imate stopno smrtnosti 250 za otroke, ki so stari eh, manj kot pet let, se pravi, da eh, bo ogromno otrok do leta 2015 umrlo. Torej, eno od petih umre mlajših od pet let. Torej, ni struktur, ni zdravstvene oskrbe. In eh, kar zadeva, kar zadeva korupcijo, da bomo hipokriti, če bi mi bili v Afganistanu, bi bili ravno tako korumpirani, kot so Afganistanci, nič bolj, nič manj. Ko od 15. Nimamo, v mesecu nimamo več denarja za preživetje eh, in kot je rekel, koljuš najtežji del meseca je zadnjih 20 dni. In če je človek v taki situaciji, ko zadnjih 20 dni nima nič za jesti, je prisilen biti korumpiran. Torej imamo eh, dve vrste korupcije. Eh, torej imamo korupcijo, ki izhaja iz eh, požrtnosti, iz pohlepa in imamo korupcijo, ki eh, je posledica eh, želje po preživetju, čisto enostavno. Mm. Spomnimo se, kako je bilo včasih v Zairo. Mobutu je imel osebno uh, eh, bogatstvo, ki je presegalo, nje, uh, ki je presegalo BDP njegove države. To je torej uh, korupcija iz pohlepa in je zelo različna od te druge. Zato potrebujemo državno nadzoro. Kaj ti, kar zdaj, sedaj lahko nadzoruje samo glavno mesto Kabul. In v bistvu je njegova vloga se zreducirala na vlogo župana Kabula. Kabula. Zato bi potrebovali šefa države, ki bi obvladoval celo situacijo, do tja je pa še dolga pot. Potem je tu še humanitarni pomoč. Velik problem humanitarnih organizacij je ta, da ne vedo dobro, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. To, kar se ve, je, da Tisti dan, ko bodo šli vojaki iz Afganistana, bo še vedno potrebna pomoč na terenu. Ampak tukaj bi rekel, da bi lahko ta veliki problem povedali v dveh stavkih. V Afganistanu imamo vojake, eh, humanitarce v uniformi, potem imamo pa humanitarne delavce brez uniforme. Slednji so tisti, ki nasplošno predstavljajo nevladne organizacije oziroma fondacije, eh, ki delajo na načelu eh, mednarodnega humanitarnega prava. Ampak, če se te povezuje, če se humanitarna pomoč povezuje z vojaško pomočjo, potem pa stvari postanejo zapletene. Tam obstajajo humanitarne organizacije, ki zavrnejo vsako finančno pomoč držav zato, da ne bi. Uh, škodile svoji sliki na, na terenu. To je primer eh, zdravnikov brez meja. Potem, včasih pa potrebujejo pom, uh, pomoč na terenu. In nekateri so tudi manj občutljivi, ampak ne moremo vseh humanitarnih organizacij metati v isti koš. In potem je zato treba omeniti home, eh, ho, eh, delovanja humanitarnih vojakov oziroma humanitarnih, vojaških humanitarnih organizacij na minimum. V nekaterih primerjih samo je to mogoče, ampak ti primeri morajo postati izjemni primeri, kajti na terenu smo vseeno v situaciji, ki je zelo podobna vojni in humanitarci, recimo francoski so, so videni kot uh, francoski vojaki in sile, ki so prisotne v Afganistanu, ne razlikujejo med francoskimi humanitarci in francoskimi vojaki in potem pride do zmede in uh, to je treba rešiti. Gospod Arlaki je govoril tudi o mamilih. Ta problem je seveda problem, ki je posledica tega, da kmetijstvo nismo in niso znali predstaviti alternativ. O tem je treba razmisliti, treba je razmišljati o, ses, o sistemu eh, trgovcev heroina. Kajti eh, oni plačajo pridelovalce maka takoj, eh, preden sploh pride do žetve, plačajo že za, za letino. In Zato je težko spremeniti to kulturo in eh, zagotoviti, da bo država začela pridelovati druge stvari, naprimer za hrano. Potem učinkovitost eh, razvojne pomoči. Tu bi potrebovali bolj natančne evalvacije. Slišal sem veliko različnih stvari in mislim, da na terenu delajo izjemni ljudje. To so ljudje, ki so ogromno eh, Eh, svoje uh, energije vložili v to. Veliko jih je umrlo, veliko jih je talcev in moramo izraziti tudi svoje spoštovanje do heroičnega obnašanja teh ljudi. Učinkovitost enih se ne sme zgubiti zaradi precej nejasne slike, žalostne slike. Eh, ki jo kažejo drugi v Afganistanu. Načelo te apropriacije eh, razvojne pomoči, povedal sem že, jaz sem zelo, zelo razočaran nad rezultati zlasti na makroekonomskem področju. Afganistan je država, ki ima ogromno bogatstev. Če bi lahko razbili ta začarani krok korupcije, Eh, pomankanja investicij zaradi tega in nevarnosti. Torej bi ta država imela vse možnosti, da uspe. Pod pogojem, da bi bila dovolj odprta. Ampak tisti, ki so vsaj nekaj časa preživeli v Afganistanu, zelo hitro doživijo eh, to, kar so doživeli sovjeti in Eh, drugi sedaj zelo hitro začutijo, da so neželeni obiskovalci v Afganistanu, da jih ne marajo in zato je treba veliko narediti na področju usposabljanja. Eh, policistov recimo, treba jih usposabljati, čeprav je tu tveganje, da bodo potem šli k talibanom. Eh, govorijo tudi o zmernih talibanih, jaz ne vem sicer, kaj je to, ker jaz nisem nobenega še srečal. Zato uh, sem nekoliko zadržan. Kajti sedaj se včasih eh, zdi, da se dela karkoli, samo da bi se čim prej šlo iz Afganistana. In če gledamo na vse skupaj z vidika našega odbora, torej moramo eh, narediti to, da bodo tisti, ki bodo morali ostati na terenu, lahko še delali v recimo, kolikor toliko normalnih pogojih, da ne bodo imeli prehudega življenja. Toliko, nekaj predlogov. E, v takih primerjih imamo vedno pravico do približno šest e, predlogov, no mi bomo dali še nekaj predlogov sprememb. Enajst e, točk sem vam ponudil v razmislek, poskušal sem to nekako povzeti, sedaj pa še zaključna beseda. Ne vemo, kaj se bo v Afganistanu uh, zgodilo. Pogledal sem malo v preteklost. Gospod, eh, prijatelj, predsednik, vi ste bili istočasno kot jaz minister za obrambo in to je dobra referenca za najo. Mi dva sva ugotovila, da je bila na začetku razlika med Enduring Freedom, to je bila oper, operacija, katere namen je bil razbiti obraz Al-Kaidi, ta operacija se je zaključila z uspehom, ki ga poznamo, in potem, ko smo združili to, Mislim, da smo naredili neumnost. Asimilirali eh, smo eh, podobo vojske s eh, tisto, ki je bila na terenu kot okupacijska in s tisto, ki naj bi ščitila civile. In zato imamo problem. Torej, vojske, vojaki delajo odlično vino, oni so ta, odlično delo, oni delajo tam, da ščitijo za to, da ščitijo prebivalstvo. Ti dve operaciji smo združili, ampak eh, bili sta zelo različni in zato po moje to ni bilo pametno. Naj zaključim. Ne bom rekel, da sem optimist. Sem odločen, ampak nisem optimističen. To je to. Hvala. Eh, Hvala lepa, Charles. Torej, ena od prednosti, ko živimo nekoliko dnje, dlje, je tudi to, da ugotovimo, ali smo imeli prav ali pa ne, ampak ugotavljam, da soglašava s tabo, da smo imeli drugačna pričakovanja. Zdaj pa bi predal besedo gospodu Vaglu, izvolite. Spoštovani predsedujoči, ko sem dvignil roko, nisem pričakoval, da bo eh, razprava tako vsebinska in tako bogata. In, uh, zato lahko veliko stvari, ki se mi je zdelo potrebno povedati, eh, zamolčim. Rekl bi pa, da imamo za upraviti, upraviti z iskrenim, eh, strokovno, odlično podkovanim in politično, politično v prihodnost usmerjenim eh, poročilom in bi se vsekakor pridružil tistim, ki so se zahvalili kolegu Arlakiju za ta njegov dokument. Eh, dokument je izzivalen, je kontradiktoren, je poln podatkov, o katerih se ne rado govori, ki se poskušajo nekako zabrisati v neko splošno eh, podobo eh, Afganistana in meni se zdi ključna ugotovitev in izhodišče, da se stvari v Afganistanu kljub dolgoletnemu, intenzivnemu, dragemu in požrtovalnemu angažiranju eh, mednarodne skupnosti, vseh mogočih služb eh, in posameznikov, da se ta situacija slabša, da se ne boljša. Se pravi, eh, to je izhodišče, ki mu je težko oporekati. Drugo, druga konstatacija je, da je veliko stvari, ki jih mednarodna skupnost vlaga, da gre v napačno smer, da se izgubi, izgubljajo sredstva, da se izgubljajo eh, sled za denarjem, tudi evropskim in zato mislim, da je prav, da začnemo pospravljati pri sebi doma, da zahtevamo od ustreznih služb eh, eh institucij Evropske unije, da nam da eh, v nadaljni obravnavi te, te resolucije eh, čisto podobo o tem, kako se trošijo naša evropska sredstva. Eh, jaz bi dal, ne, omejil bi se mogoče na dve, tri eh, pobude, ki bi jih dal k, k, k nadaljni obravnavi eh, poročila. Mislim, da je nujno eh, opraviti eh, pogovor, recimo hearing, z ljudmi, ki so bili v zadnjih letih v Afganistanu v najrazličnejših misijah, bodi si kot eh, tisti, ki so pomagali pri usposabljanju policijskih sil ali humanitarnih ali razvojnih projektov in tako naprej. Zdi se mi, da takšna pričevanja eh, pomagajo bistriti, bistriti eh, poglede in da bi, da bi bil eh, Evropski parlament eh, prava hiša, prava institucija za takšen eh, Eh, objektivn, objektiviziran, dobronameren pogled na situacijo v Afganistanu. To je, to je ena stvar. Druga stvar, misli, predlagam, da se vsaj na nekem mestu v poročilu eh, napravi referenca na, na, in, na povezavo med problemom, ki ga imamo v Afganistanu, z bližnjevzhodno krizo in z dejstvom, da se problem eh, Bližnjega vzhoda eh, kot izhodišča mednarodnega terorizma, kot, kot legla, kjer se, eh, kjer se je spočela Al-Kaida in kjer se še danes pravzaprav povečuje njen potencial, Eh, da se ta eh, eh, povezava v poročilu na nek način tudi osvetli. Na vse zadnje Al-Kaida se je začela alimentirati na Bližnjem vzhodu in mislim, da tega ne bi smeli pozabiti in da nerešeno Bližnjo vzhodno vprašanje pomeni še danes akuten problem ne samo za ožjo regijo, ampak se že prenaša na, na Iran, na Afganistan in verjetno se bo jutri še kam. E, potem še zadnja stvar, mislim, da je sled, ki jo kaže poročevalec, e, sled e, prave obravnave problema Afganistana v smer Eh, sodelovanja z sosednjimi državami, z regijo pravilna. Eh, več regionalnega inputa je potrebnega za to, da bi bila eh, prisotnost mednarodne skupnosti v Afganistanu lažje sprejemljiva za prebivalstvo, ki v evropskih in ameriških miro, eh, eh, mirotvorcih in, in, in, in razvojnih in, in humanitarnih delovcih vidi vendarle bolj okupatorja kot, kot kaj drugega. Eh, to zaupanje je gotovo, ko gre za eh, ljudi, ki prihajajo iz držav, iz regije, nekoliko, nekoliko večje. Hvala lepa za pozornost. Thank you. Mr. Mauro, please. Hvala lepa, gospod Mauro, izvolite. Hvala, predsedujoči. Mislim, da širina te razprave dokazuje, da smo zelo soudeleženi pri tem eh, vprašanju iz enostavnega razloga, da čutimo, da je usoda sveta eh, pravzaprav na kocki na, v tem delu sveta, v tej regiji. To je morda razlog, zaradi katerega mnogi eh, prispevki želijo skoraj eh, na novo eh, predstaviti poročilo gospoda Arlakija. Vsi mi seveda moramo prispevati k nekemu delu, ki je sicer impozantno, gre za neko zelo obširno analizo in eh, pri kateri delim večino točk, nekatere, z nekaterimi ne soglašam, ampak svoj kratek prispevek bi želel osredotočiti na dve točki, eh, ki zadevata vsebino in ne toliko analizo, pač pa prebolj predloge. Prvi vidik zadeva mednarodno pomoč. Jaz sem že bil v Afganistanu z odborom za proračun v prejšnji zakonodaji zakonodajni dobi. To je hud problem in ne dovoljujem si, da pripomnem, da alternativa, ki jo predlaga kolega, torej eh, predlog, eh, da bi se odpovedali mehanizmom eh, prerasporeditve, ki so povezani z mednarodnimi organizacijami, s tem, da bi se osredotočali na distribucijo, torej, v, ki bi bila v rokah afganistanskih institucij ali vlade, ima določene prednosti in slabosti slabosti, kajti v nekem drugem delu eh, poročila zelo strogo gospodar Laki analizira obnašanje trenutne vlade, ki se upada tudi z obnašanjem prejšnje vlade. In torej mislim, da zato bi veljalo, seveda, če se bova uskladila tudi s poročevalcem glede amandmajo, da analiziramo neko mešanico možnih opcij, ki naj ovrednoti to, kar je bilo dobrega, storjenega strani določenih MVO-jev, ampak predvsem, da ovrednoti nek subjekt, ki ga ponavadi zanemarjamo, ki ga preskočimo enostavno, ker nosi uniformo in ki pa v nekaterih priložnostih je bil sposoben, da v resnici vrtiči, šole, bolnišnice, ceste, eh, pristanišča, torej konkretne pobude na afganistanskem prizorišču. In to je tu mislim na pristop in na prispevek nekaterih eh, oboroženih sil, predvsem evropskih, ki so bili eh, subjekti, ki pri financiranju oziroma pri uporabi sredstv so bili veliko bolj zanesljivi kot drugi v teh letih. Morda bi se pri predlogih lahko osredotočili na to, kako bi lahko uskladili delovanje civilizacije civilistov in vojakov. Druga pripomba pa zadeva temo mamil. Eh, torej načrt, ki ga predlaga kolega Arlaki, eh, petletni načrt, torej z vsem nezaupanjem, ki mi ga navdihuje eh, tako delovanje. Vsekakor pa se mi zdi zanimivo in to služi za to, da nekaj razumemo. Če sploh obstaja razlog, zaradi katerega velja ostati v Afganistanu, je ravno ta. Ne smemo pozabiti, da a, poleg nestabilnosti zaradi terorizma, ki ga Afganistan proizvaja, imamo še neko drugo razlog, ki ga vsak dan doživljamo v naših mestih, kajti veliko ljudi ki je povezanih z uporabo heroina, ti ljudje so povezani s tem, kar se dogaja na tem ozemlju v Afganistanu. Zaradi tega morda z dodatnimi predlogi sprememb bi lahko bolje začrtali to pot, še bolje, kot je bila že začrtana. Hvala lepa, gospod Taler, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi eh, čestitev in se zahvalil kolegi Arlakiju za dokument, za predlog resolucije. Mislim, da je njegova diagnoza, njegova analiza zelo pravilna. Eh, in eh, ključno vprašanje seveda je, kaj storiti na podlagi take pravilne analize. Eh, tu imam en konkreten predlog. Zdi se mi, da je ta tema tema, ki je kot narejena za to, da sodelujemo z ameriškim kongresom in z rusko dumo to je tema, kjer je bilo potrebno, da na podlagi tako dobrega dokumenta stopimo z njimi v kontakt in da se, ker, da se posvetujemo z obema tema eh, parlamentama, ameriškim in ruskim. Eh, vemo, da tudi v kongresu narašča nezadovoljstvo z rezultati misije v Afganistanu. Eh, tu je predsednik Obama stopil v past, ki jo je sproduciral njegov predhodnik in eh, potrebno je najti skupaj inteligentne variante za umik iz Afganistana. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Eh, seveda, eh, po eni strani smo že angažirani pri eh, grajenju države, po drugi strani nekateri pač predlagajo tudi umik, torej moramo najti neko pravo umestno pot, bomo ugotovili, kako se bomo pomikali. Gospa Kopa, izvolite. Hvala lepa. Tudi sama želim čestitati kolego Arlakijo za njegovo pošteno poročilo in zelo jasno poročilo. To je poročilo, ki govori o stvari, ki eh, je eh, pomembna za vse nas. Afganistan je namreč eh, velik preizkus za administracijo predsednika Obame, ravno tako pa je to velik preizkus tudi za Evropo. Predsednik Obama se je zavezal v svoji predvolilni kampanji, da bo zmagal v Afganistanu. Vendar pa so v Afganistanu vojaki tudi iz drugih držav, ne samo iz ZDA. Eh, tam je prisotno NATO, vendar pa situacija ni ravno jasna. Situacija ostaja problematična, zmaga ne zgleda blizu. Mednarodna skupnost in Evropska unija so uh, poskušale podpirati predsednika Karzaja po volitvah, ki niso bile uh, ravno čisto jasne. In, uh, Zato je težko najti sogovornika v tej državi. Pravne države ni, eh, ženske so v katastrofalni situaciji, manjšine niso zaščitene in to so problemi, to so ogromni problemi, s katerimi se kar zdaj noče ali ne more soočati. Predlog gospoda Arlakija je, da se točno pove kakšna je eh, stopna revščina, kljub vsemu, kar je že bilo eh, investirano. Afganistan je eh, črna lukna v bistvu za Evropo, tako na vojaškem, eh, eh, na vojaški ravni, kakor tudi eh, na področju pomoči. In zato potrebujemo novo strategijo. Evropska unija ima še dodatni razlog oziroma še dodatno priložnost Eh, in to z, z, eh, zahvaljujoč Evropolo, lahko bi oblikovali celovit predlog za Afganistan, predlog strategije. Mislim, da bi poleg tega, kar je omenjeno v dokumentu, poslati zelo jasen signal gospodo Karzaju. In sicer problemi so številni, od odgovornost vlade je ogromna, ampak ne smemo eh, božati tistega, ki eh, trenutno vodi državo. Se pravi, ne smemo božati kar tako skozi predsednika Karzaja. Kaj ti ne smemo mu odozeti odgovornosti, ki jih ima. On je odgovoren za situacijo v državi. Eh, to besedilo, to, to poročilo je odličen temelj za našo razpravo, ampak sedaj imamo tudi še čas za predloge sprememb, tako da bomo lahko oblikovali čim bolj jasno sporočilo, tako za naše zaveznike, kot tudi za Afganistan. Moramo pokazati, da smo odločni oblikovati svoje odločno e, nekompromisno stališče. Hvala. Kacin. Uh. Mislim, da je potrebno Pinu Arlakiju izreči iskrene čestitke za njegovo voljo. Prvič, da je sam predlagal pripravo tega poročila, drugič, da se je tako močno angažiral na tem področju in tretjič, zaradi tega, ker je njegov pristop nekonvencionalen. Odstopa od tradicionalnega pristopa, ki so ga inštitucije do Afganistana imele doslej v pomankanju idej se je enostavno vleklo našo prakso, ki doslej ni bila učinkovita. E, njegovo poročilo omogoča zelo celovito in poglobljeno razpravo, ne le o stanju, ampak o vzrokih in posledicah, predvsem pa o izhodu iz krize. E, seveda bi jaz podprl zamisl, ki jo je izrekel tukaj spoštovani kolega Taler, da je to priložnost za sodelovanje z Rusko Dumo in z ameriškim kongresom. Ampak jaz ne poznam nobene države, katerih vojaki in vojakinje so v Afganistanu, da njihova javnost in njihovi parlamentarci ne bi bili zaskrbljeni zaradi te operacije, ker nikjer ne vidijo svetlobe na koncu tunela. Zato bi predlagal, da koordinatorji razmislite o pobudi, da bi Evropski parlament bil gostitelj razprave o Afganistanu, na katero bi povabili vse predstavnike, predstavnike vseh nacionalnih parlamentov. Tam je veliko zaskrbljenosti in verjamem, da je tudi veliko pravih idej. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna v tem primeru, je, da najprej spomnim, da smo nedavno, nekaj mesecev nazaj, tukaj imeli hearing, eh, našega predstavnika, ki je odhajal v Afganistan. E, mislim, da bi zaradi kompleksnosti in težav v Afganistanu moral ustrajati na tem, da se predstavnik Evropske unije v e, Afganistanu redno pojavlja tukaj pri nas in da tudi mi v naši hiši v Evropskem parlamentu moramo zagotoviti interdisciplinarni pristop. Ni dovolj, da o tem razpravljamo v odboru za zunanjo politiko ali v pododboru za varnost. Zagotovo potrebujemo to razpravo tudi v odboru Libe, eh, v odboru, ki se ukvarja z razvojno pomočjo. Mi znotraj parlamenta potrebujemo več koordinacije, zato da bi bili v svojih predlogih bolj učinkoviti. In še zadnja misel. Prav je, da se s tem ukvarjamo v parlamentu ampak mi potrebujemo v zvezi z Afganistanom javen in učinkovit trialog. Trialog med svetom, komisijo in parlamentom. Dokler tega ne bomo opravili v tem trikotniku, bomo neuspešni. Ampak tisto, kar izhaja iz naše današnje poglobljene razprave, je, da ima parlament velike kapacitete, da lahko prispeva k iskanju rešitve, za bolj učinkovito soočanje z izzivi iz Afganistana in uh, tudi za iskanje rešitev, ki na mesto skepse prinašajo več optimizma. Hvala lepa ground. La lepa, na vse zadnje vsi kritiziramo pomankanje koherence na terenu, torej nekdo je pač pravilno izpostavil, da je treba iskati to uskladito. Uh, eh, imamo tudi tukaj gospoda Poltona, gospoda Davida, uh, kateri izmed vas želi najprej spregovoriti? Izvolite. Hvala predsedujoči, hvala za besedo. To poročilo je izredno zanimivo in eh, skušali smo prispevati k poročilu s tem, da bi dali na razpolago kaj največ informacij poročevalcu. Moramo pa seveda iti tudi v globino poročila in moramo razumeti, da sama Evropska unija ne more določati prihodnost Afganistana. Samo na kratko nekaj pripomp kar se tiče ideje o novi strategiji. Obstaja strategija, ki jo podpira afganistanska vlada in pa celotna mednarodna skupnost. In sicer gre za nacionalno strategijo za razvoj Afganistana 2008 do 2013. In to bo tudi glavno izhodišče za stališče Afganistana na konferenci v Kabulu. Evropska unija ima akcijski načrt, ki smo ga sprejeli prejšnji oktober in ki bi naj odpravil enega izmed problemov, ki je osvetljen v poročilu, namreč nezadostne, problem nezadostne koherence. Tukaj smo že dosegli določen napredek in izid tega je modra knjiga, ki smo jo dali na razpolago poročevalcu, prav tako pa jo lahko dobi kdorkoli v tem odboru. Ta knjiga določa, kam bi naj šla v smislu civilne podpore naša denarna pomoč. Potem eh, drugič vprašanje vpliva, učinka. Težko je reči, prišli smo od točke A do B, ko gre za državo, kakršna je Afganistan. Veliko območij v tej državi je popolnoma nedostopnih in eh, težko je tam trenutno potovati, se gibati iz različnih razlogov. In eh, drugič, mi, s tem mislim celotna Evropska unija, preprosto nima dovolj osebja na licu mesta, osebja, ki bi nadzorovalo eh, razmere. Tretjič, dejstvo je, da brez varnosti ni nobenega razloga za to, da bi udeleženke v konfliktu opustile svojo dobro razvito mrežo za razprečevanje drog. Potem naslednjič potrebovali bi kazenski pregon, za, potrebovali bi kazenski pregon, ki bi se izvajal po celotni državi, če bi želeli nadzorovati razmere. Seveda pa potrebujemo tudi podporo sosednjih držav, zato da bi lahko uh, izgradili ustrezne trgovinske povezave in eh, tukaj ti odnosi niso bili vedno najboljši. Osredotočenje pomoči skozi skrbniške sklade ali skozi vlado, eh, skozi sklade, ki bi jih eh, vzpostavili Združeni narodi ali pa Svetovna banka, mislim, da bo to pomagalo nadzorovati pomoč, ki teče v Afganistan. Trenutno Eh, trenutno približno 40 odstotkov že poteka skozi te, skozi te kanale. Eh, potem, kar se tiče številke eh, otrok, ki obiskujejo šole, smrtnosti dojenčkov in tako naprej, mislim, da je tukaj bil dosežen napredek. Ne vem, če so vse številke, ki jih imamo, pravilne, ampak brez dvoma, ko smo se pogovarjali z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v Afganistanu, Eh, torej ni nobenega dvoma, da je zdravstvena, osnovna zdravstvena oskrba neskončno boljša kot pa v času Talibano, kajti takrat ni bilo oskrbe. Sedaj lahko dosežemo približno 80 odstotkov prebivalstva in uh, tako ZDA, uh, Evropska unija in pa Združeni narodi tukaj delujejo skupaj. Eh, tudi veliko več otrok sedaj obiskuje šolo, kot pa v času Talibano. Potem, kar se tiče uh, drog. To je eden izmed najbolj prejčih problemov, ampak razumeti moramo, da trenutno. Uh, Da, ta, da je ta problem osredotočen na ne več kot pet uh, provinc. To seveda ne pomeni, da se to v prihodnosti ne bo spremenilo. To je seveda odvisno tudi od uh, okoliščin, od varnosti. Upove, upoštevati moramo, da je tukaj najbolj problematična provinca Helmand in ravno tukaj se tudi odvijajo najhujši boji. Poleg tega, prosim, uh, poleg tega se bojim, da je Rusija veliko govorila o boju proti drogam, ampak ni veliko ukrepala. Uh, oziroma se je ta, so ti ukrepi bili uh, osredotočeni na razpačevanje drog zunaj države, ampak problem je v državi sami. Torej potrebujemo nadzor, potrebujemo ustrezno gospodarsko rast, ki bi ponudila alternative za ljudi, ki trenutno pridelujejo opi. In zato je potrebno zagotoviti tudi varnost. gospodarska rast je edina možnost za to, da bi um, omogočili dobiček za afganistansko državo, ki bo, če tega ne bomo dosegli, bo Afganistan popolnoma odvisen od mednarodne pomoči. Va, torej, pomankanje varnosti je tisto, ki ustvarja korupcijo in ne obratno. Potem, seveda je potrebno poskrbeti za mir, če želimo izkoreniniti revščino. Ampak, seveda moramo postaviti tudi določene pogoje. Ne bomo sprejeli miru za vsako ceno. Ampak kako usiliti te eh, pogoje brez eh, zmage na bojnem polju? Ravno zato je zavezništvo eh, oblikovalo nek trostopenski pristop Eh, pogovarjali smo se tako z eh, Karzajem eh, z, in smo tudi vojaško pritisnili na talibane. Ali lahko napredujemo pri naših ciljev brez vojaške cile? Ne upam se odgovoriti na to vprašanje. Kakor vemo, bo se Evropska unija znašla v situaciji, ko se bo veliko držav umaknilo iz Afganistana. Eh, britanski premije je povedal, da je postavil petletni rok za umik britanskih sil iz eh, Afganistana in ta okvir petih let je popolnoma je v nasprotju s tem, kar je ponavadi potrebno za to, da poskrbimo za razvoj države, ki se je znašla v razmerah, v kakršnih se je znašel Afganistan. Eh, seveda, učinkovito vodenje je tukaj spet eh, potreben odgovor, ampak eh, dolgo bo trajalo, da bomo to učinkovito vodenje dosegli. In ne nazadnje, gospod predsedujoči, naj popravim samo neko napačno interpretacijo. Eh, da bi naj, da smo naj, da bi naj mi um, zamrznili našo pomoč. Temu ni tako in tukaj šlo samo za napačno razumevanje nekega novinarja tega, kar je povedal vodja delegacije za Afganistan. Rekli smo, da želimo počakati, preden Eh, torej najprej želimo pripraviti strategijo za, naslednje, za naslednja tri leta, razvojni program. Sti, uh, eh, najprej želimo počakati, kakšni bodo izidi konference v Kabulu. Nismo govorili o tem, da, da bi zamrznili našo pomoč. Naš vodja delegacije, gospod Čackas, uh, sodeluje tudi z civilnim predstavnikom NATO, gospodom Civilom in pa z. Uh, vodjo mirovnih sil Združenih narodov, eh, zato da bi poskrbeli za to koherenco, ki je morda v preteklosti manjkala za koherenco med vojaškim vidikom in pa civilnim vidikom, vidikom pomoči. Eh, Številna pomoč je po, potekala skozi tako imenovane PLT. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, uh, predsedujoči pravi, hvala, da ste pojasnili tudi nesporazum. Eh, če bi se zgodilo, da bi kdo zamrznil pomoč, bi to bila velika politična eh, odločitev in eh, gotovo se ne sme zgoditi na neki uradniški ravni, zato je dobro, da ste vi to sedaj pojasnili. Gospod Adlaki, da povzame razpravo. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem za vse, vsem kolegom za to poglobljeno razpravo. E, nimamo vedno tako dobre razprave o tako pomembnih temah in e, vesel sem za vsak prispevek. E, ne na zadnje je, pol, je parlament politično telo. V Uniji sta svet in pa parlament tisti dve politični dve najpomembnejši politični telesi in naša naloga je, da razpravljamo o dolgoročnih političnih eh, ciljih. In sedaj se bom skušal odzvati na vprašanja in pa pripombe. Eh, osredotočal se bom predvsem na tiste najbolj preče točke. Najprej, gospod predsedujoči, vaša pripomba o izkorinjenju pridelave opija. Eh, to je, bilo, to je bilo storjeno v državah, ki so imele močne vlade. V Afganistanu pa je vlada šipka in eh, tudi družba je zelo šipka. Pridelava opija je bila izkorenjena v vseh teh državah, tudi na področjih, ki niso bili pod nadzorom vlade. Tradicionalno se ta pridelava dogaja na območjih, ki so težko dosegljiva, ki, kjer bivajo uporniške skupine, ki se ukvarjajo potem za trgovanjem z opijem. Eh, to se je dogajalo celo stoletje. Ampak ne nazadnje so določene vlade z, pomoč, z pomočjo mednarodne skupnosti uspele doseči nadzor nad temi območji in so izkoreninile proizvodnjo opija. Pakistan je tak primer. Mednarodna skupnost in pa Združeni narodi so si 20 let prizadevali v sodelovanju z pakistansko vlado, da bi izkoreninili pridelavo opija v mejnih območjih eh, Pakistana. Eh, sam sem upravljal zadnji del tega procesa. Eh, temu je bilo, v ta namen je bilo namenih tudi 6 milijonov dolarjev in tam smo uspeli izkoreniniti to, to eh, proizvodnjo. Prej je bil Pakistan eh, prvi dobavitelj opija. To vse skupaj je trajalo 20 let, ker tudi nismo imeli dovolj virov za to. Sam sem pred desetimi leti začrtal načrt za eliminacijo opijuma iz Afganistana in ta načrt bi stal 25 milijonov dolarjev na leto. E, in nisem mogel e, pridobiti dovolj denarja iz merne skupnosti, da bi izvajal ta načrt. Danes pa ne gre za vprašanje virov. Z viri bi lahko poskrbeli za te pomembne spremembe tudi v manj kot petih letih, če bi izvajali ta načrt, v, zakaj petih letih. Uh, eh, 20 odstotkov proizvodnje uh, bi, 20, po, po 20 odstotkov uh, proizvodnje na leto bi imeli. Uh, torej 20 odstotkov opija na leto bi lahko, za toliko odstotkov bi lahko zmanjšali proizvodnjo. E, to je možno, tako menijo politiki, kakor tudi mednarodne organizacije. Dejstvo, da, so problematične, da je problematičnih pet provinc, kjer se prideluje opi, to je e, pozitivno. To pomeni, da se lahko osredotočimo ravno na ta območja. Pomembno je spomniti na to, da je proizvodnja opija predstavlja manj kot 2 odstotka obdelovalnih površin v Afganistanu. To je zelo malo. V zelo malem delu države se prideluje opi. In uh, mednarodna skupnost bi pri posredovanju lahko uspešna, ampak uh, Problem je v tem, da po letu 2001 nihče ni niti pomislil na to. Sam eh, se osredotočam eh, na to v mojem poročilu. Amerika porabi samo 1,5 milijarde za to, da se bori proti proizvodnji drog v Afganistanu in uh, to nima nobenega učinka. In tukaj moramo okrepiti naša prizadevanja, če ne želimo ponavljati napak iz preteklosti. Pripričan sem, da ima Evropa tukaj pomembno odgovornost in da mora prevzeti vodilno ulogo. Američanom, ki so sicer naši prijatelji, moramo povedati, kakšne so njihove napake. Ne smemo jih tudi sami ponavljati. Mi smo partneri, smo uh, prijatelji in uh, kot takšni moramo partnerje opozoriti tudi na napake. Nikol Kilnilsen je povdarila problem vprašanja žensk v Afganistanu. Prosil sem jo, da naj eh, prispeva svoje, tudi ko gre za vprašanje žensk. Vse, kar je v poročilu, prihaja eh, strani kolegice Kil Nilsson. Prepričan sem, da morajo biti pravice žensk v sami srčiki mirovnega procesa. In eh, nikakor to ni nemogoča naloga. Sam sem se več let ukvarjal z za talibani in za drugimi sogovorniki v Afganistanu. In ko uh, obstaja pogalska miza, ko imamo jasne pogoje, ko obstaja trda razprava, se da tudi tukaj doseči napredek. To ni nič eh, utopičnega ali nemogočega. Uh, Afganistan je neka čudna država. E, mislim, da mirovni proces lahko poskrbi za demokracijo in pa človekove pravice, ampak za to je potrebno jasno usklajevanje. Talibani se zavedajo dejstva, da nikoli ne bodo zmagali v vojni v Afganistanu. Tega se popolnoma zavedajo. Ob zadnjem obisku Afganistana sem e, razpravljal z ljudmi, ki so blizu Talibanom ne verjamejo, da bodo dobili vojno. In tudi uh, mnenje mednarodne skupnosti je takšno, da lahko tam ostanemo dolgo, kakor smo, tam, kakor smo ostali v Bosni in v nekaterih drugih državah. In uh, istočasno pa ne smemo misliti, da bomo lahko zmagali v vojni v Afganistanu. Uh, Jaz sem obiskal Afganistan, pogovarjal sem se z vojaškimi silami v nacionalnih misijah, eh, v drugih misijah in vsi so povedali, da se pripravlja na mir v Afganistanu, da se pripravljajo na prehodno obdobje in so mnenja, da vojaško ne morajo prevladati. Če oni tako menijo, ne vem, zakaj bi mi menili drugače. Glede tega, kar je povedal gospod Preda. ne vem, zakaj se je Evropska unija, zakaj je Evropska unija izginila iz naslova te strategije. Nobenega. Torej to, da ponovno unesemo v naslov nova strategija Evropske unije za Afganistan, eh, to bomo zlahka se dogovorili z sekretarjatom in pa popravili ta naslov. Potem, kar se tiče citata Karla Bilda, slišal sem to, kar je rekel in uh, njegovo izjavo sem dobesedno navedel v poročilo. To je povedal na zadnjem sestanku z Afetom. Potem, uh, mislim, da nisem preveč velikodušen do talibanov. Kajti, ko govorimo o izkoreninjenju proizvodnje opija, eh, tam pravim, da, je, da so združeni narodi zahtevali od, talab, od talibanov, da prenehajo s proizvodnjo opija. Eh, sam vam lahko povem, da smo potrebovali pet let, da smo politično izolirali eh, talibane, tudi Pakistan in pa Turkmenistan, ko so spoznali, da so popolnoma izolirani, so bili uh, bolj pripravljeni uh, sodelovati. Dvakrat so bile proti njim namenjene tudi sankcije ZN in pri drugem krogu sankcij. so se odločili upoštevati to prepoved proizvodnje. In uh, leta 2001, ko so američani vstopili v Afganistan, ni bilo tam proizvodnje opijuma. To je, bil posedek, to, je bil, uh, to je bila posledica našega posredovanja. In nobenega razloga ni za to, da ne bi danes bilo možno enako, saj imamo večji politični pritisk in pa več virov. Naši sogovorniki v Afganistanu so danes. Uh, Eh, manj problematični kot pa talibani. Potem, kar se tiče omembe Buša in tako naprej, dobro, če vam to ni všeč, lahko to tudi spremenim, ta odstavek, ki ni bistven. Številke o vojni oziroma o tem, koliko vojna stane. Uh, torej da bi uh, izkoreninjanje revščine stalo enako kot pet uh, dni vojne, to je verjetno nekoliko podcenjeno. Če bi to po ponovno zapisal, bi zapisal, da je še mm, z. Mm, da je strošek eliminacije opija še manj kot pa pet dni vojne. Razpravljal sem tudi z predstavniki ZDA in predstavniki Pentagona so povedali, da ena galona benzina v Afganistanu stane 400 dolarjev. To je en liter benzina da se to torej dostavi eh, vojski v Afganistanu. In to je ogromen strošek. Če to če k temu prištejemo še drugo logistiko, ki jo zahteva vojna, je to 30-kratnik eh, afganistanskega BDP-ja. Te številke moramo upoštevati. Sicer ne bomo razumeli, kako pomembno je, da se uredijo te razmere v Afganistanu. Eh, torej, če imate še kakšne druge pripombe, sem eh, pripravljen jim prisluhniti in pripravljen sem spremeniti poročilo eh, tako, da bom upošteval tudi vaše pripombe. Potem, kar se tiče tega, kar je povedal gospod Neuser iz SD, glede razlike med civilno in pa vojaško pomočjo, strinjam se, tukaj mora biti razlikovanje jasno. Popolnoma se strinjam z vami, moram pa vseeno povedati, da sem videl, kako, je, kako so italijanske vojaške sile dostavljale pomoč Afganistanu. Mišljam proti temu, da se vojska. Uh, umeš, umešava oziroma da se ukvarja tudi za pomočjo. V primeru italijanske vojske je to bil najboljši primer v eh, Afganistanu. To, uh, želim si, da bi denar, ki je namenjen Afganistanu, šel skozi civilne kanale in ne skozi vojaške kanale. po eni strani pa obstajajo tudi dobri primeri, v katerih bi lahko um, podprli idejo, da vojska pomaga pri razprečevanju pomoči v Afganistanu. Ampak ti primeri morajo biti omejeni. Potem uh, tudi kar, glede tega, kar ste povedali o tem, da bi vključili sosede Indijo, Kitajsko, Rusijo, Iran, uh, Pakistan. To bi bilo dobro, ZDA in pa Evropska unija. Imate zelo pomembne ideje za Afganistan, ampak če ne bomo vključili drugih akterjev iz regije, ne bomo našli rešitve za krizo. Sosednje države morajo biti vključene v mirovni proces, istočasno ne smejo posegati v Afganistan, Eh, ne smemo ponoviti situacije iz 90-ih, ko je Afganistan bil bojno prizorišče eh, skup, vojaških skupin, ki so jih eh, spodbujale države iz regije. Tu so se borili Iranci, ZDA, Indici, Rusija, Pakistanci z svojimi talibani in tako naprej. Takšni situaciji se moramo izogniti. Zato tega nisem omenil v poročilu. Torej, moramo vključiti regijo, vendar pa ta ne sme posegati v notranje zadeve Afganistana. To zelo uh, eh, povdarjam to dejstvo. Moramo poskrbeti za mikroupravljanje, hkrati pa ne smemo dopustiti, da bi se ponovila slaba situacija iz 90-ih let. Gospod Meje, z vami se zelo strinjam. Uh, torej, potrebno je vključiti regijo. Uh, In nedavna izjava novega ameriškega poveljnika. Torej nisem zelo dovoljen s tem. Kajti vidim, da je še vedno nekdo, ki verjame, da obstaja vojaška rešitev za Afganistan. Sedaj so začeli s tem, da ne najavljajo več eh, vojaških strategij ki eh, sloni na dekapitaciji eh, upornikov, o, istrebljanje upornikov govorijo. To je vojaška strategija, ki se često uporablja. Obstaja zelo zanimiva študija o mednarodni varnosti, ki je preučila 300 primerov te strategije eh, dekapitacije, strategije objavljanja. Samo v 93 odstotkih primerov uh, so uh, neuspeli bili in samo 7 odstotkov uh, eh, od sto take strategije je bilo uspešne. Strinjam se tudi z gospodom Görencom. O tem, da moramo razlikovati med različnimi oblikami korupcije v Afganistanu. Se pravi, korupcija iz pohlepa je kuga. Vsakršta bodoča pomoč za državo, tudi če bomo dali še več denarja, torej vsako tako pomoč morajo spremljati močnejši kontrolni mehanizmi. Potem pripomba gospoda Maura. O mednarodni pomoči, tu se v celoti strinjam s tem. Moramo najti ustrezno mešanico kanalov in eh, načinov zagotavljanja pomoči, vendar pa moramo absolutno povečati znesek denarja, ki gre skozi vlade. Eh, Londonska konferenca se je zavezala za 50 odstotkov, eh, afganska vlada je včeraj zahtevala 80 odstotkov. Jaz se strinjam, da bi bilo treba več denarja spraviti skozi vlado, tudi če želimo izgraditi večjo verodostojnost te vlade, moramo povdariti, da je edini pravni subjekt, eh, ki je upravičen do pomoči. Da, da. To je tudi pomembno za varnost sem proti povečanju zasebnih milic, sem proti povečanju eh, števila podpogodb, ki se dajajo različnim zasebnim eh, organizacijam. Država Afganistano mora biti tista, ki eh, mora prevzeti svojo vlogo in končati državljansko vojno, ki poteka že dolgo časa. No, e, še druge stvari, strinjam se s tem, da je treba sodelovati z Dumo in s kongresom. Več ameriških parlamentarcev me je že kontaktiralo, oni so zelo vključeni v to vprašanje. Pred dvema dnevoma je, bil objavljeno, je bilo objavljeno pomembno poročilo pod odbora za nacionalno varnost in zunanje zadeve kongresa. Je objavil to poročilo in to poročilo je zelo koristno, lažje je razumeti kako problem mednarodne pomoči se rešuje in kako bi načine reševanja morali spremeniti. Potem zadnja pripomba v zvezi s tem, kar je rekel gospod Tir. Ne strinjam se s tem, da sami ne morete določiti Eh, vsega v Afganistanu. Afganistan je velik neuspeh mednarodne politike in po politike ZDA. Ampak EU je odgovorna, da pove svoje in če je potrebno, da prevzame tudi eh, voditeljstvo z novimi idijami, z novo strategijo in tako naprej na eh, prijazen način, ampak kot sem rekel, v Afganistanu imamo veliko odgovornost. Tam imamo vojake, potem je tu zelo močno javno mnenje in ne moremo samo slediti američanom in ponavljati njihovih napak. To je tisto, kar od nas zahteva veliko američanov, da jim pomagamo, da spremenijo politiko njihove države in da pomagamo tudi obam, da nekoliko spremeni Eh, usmeritev, ki jo je nakazala Buševa administracija. Zato ima EU veliko odgovornost. Tako, najlepša hvala. Za konec. Rok za predloge sprememb je 7. september ob povdne, ob 12. nič nič. Najlepša hvala vsem skupaj, sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda, zelo na hitro. Gospoda Antonija Panzerja bom prosil, da prevzame besedo. Gre za poročilo o skupni delegaciji AFED-deve, to je bila delegacija na Bližnji vzhod in je potekala maja letos. Hvala, predsednik. Točka na dnevnem redu je poročilo o obisku, ki smo ga upravili v Jeruzalemu in v Gazi, In si za strani treh eh, odborov za eh, zunanje zadeve, za proračun in za eh, razvoj. To je bil obisk, ki mimo polemik, ki so jo spremljale, je, ki so ga spremljale, je bil zelo pomemben, je omogočil srečanje z izraelskimi in s palestinskimi oblastmi. To je bil obisk, ki je omogočil, da uh, razumemo na terenu razmere, ki tam obstajajo in sicer v tisti regiji tako kot vsi vemo, namen obiska je bil trojen, da preverimo eh, stanje humanitarne pomoči, da preverimo uporabo finančnih sredstev, ki jih eh, Evropska unija namenja za tisto stvarnost in pa preverjanje eh, političnega procesa in mirovnega procesa. Prišlo je do pomembnih srečanj tako v Jeruzalemu kot v Ramali, v Hebronu in v Nablusu in poleg tega je prišlo tudi do obiska v Gazi in to je bilo omogočeno prek Egipta, ne pa preko Izraela. Eh, mislim, da lahko rečem, da je šlo zelo pomembna srečanja, ki so omogočila eh, to, da smo dosegli cilje tega obiska. Eh, konkretno smo se zavedali tega, da evropska sredstva se na najboljši način uporabljajo. Obstaja velik problem in sicer njihove uporabe v gazi, kajti trenutno ne obstaja možnost, da bi bili stalno prisotni v tisti stvarnosti, bodi se kar zadeva humanitarno pomoč smo tudi preverili, da obstaja zelo previdna politika, kar zadeva Cisjordanijo in tudi kar zadeva gazo in tudi kar zadeva pa mirovni proces, smo preverili na terenu vse težave, bodi si kar zadeva neposred, to je posredna pogajanja in bodi si tudi kar zadeva probleme v odnosih med palestinskimi in izraelskimi oblastmi. Uh, Seveda vsi si nadejamo, da bo prišlo do deblokiranja te situacije, toliko bolj po eh, nedavnem srečanju v Beli hiši med Obamo in Netanjahujem. Ehm, v srečanjih, ki smo jih imeli z izraelskimi oblastmi, bodi si v Knesetu, kot tudi samimi ostalimi institucijami, eh, smo se dotaknili zelo pomembne teme, ki še vedno ostaja v sami srči, ki skoraj na um, skoraj obsesivno za izraelske oblasti, to je vprašanje varnosti, varnosti Izraela. Nedvomno lahko rečem, da je to tema, eh, s katero se mora tudi Evropa soočiti in vzeti na svoje ramena. Zdelo se nam je, da lahko razumemo, da ne obstaja ustrezna zavest eh, o tem, da tema, var, da tema varnosti eh, bo izpolnjena, če postorimo korak naprej na področju mirovnega procesa če ne, ne podpi, spodpihujemo uh, napetosti, predvsem v zvezi z določenimi temami, za katere mislimo, da so pomembne, kot je tudi politika stalnih, stalnega naseljevanja, predvsem v eh, vzhodnem Jeruzalemu in vprašanje blokiranja uh, gaze in pa tema tudi uh, v zvezi z določenimi uh, predpisi, ki jih predpravlja uh, izraelski parlament v zvezi z vlogo MVO-jo. Skušali smo razumeti razlog,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 Eh, naše razloge eh, za eh, pač spodbujanje mirovnega procesa, kajti mislimo, da je to glavni protistrup za reševanje tudi vprašanj, ki so povezane za varnostjo Izraela. Obstaja pa tudi določena zavest, mislim, da sem to zaznal med našim obiskom, da besede, ki jih izrekamo med našimi srečanji, bodo, te besede bodo močnejše, če bo prevladala neka usklajenost na evropski ravni, kajti pomankanje politične vloge Evropske unije v mirovnem procesu je težko razumeti. Predvsem v luči eh, našega sodelovanja, finančnega, humanitarnega, gospodarskega sodelovanja Evropske unije. Mislimo, da Evropska unija se ne bi smela bati, da usili določene pogoje, bodi si državam, državam v regiji, kot tudi. Eh, glede na vlogo, ki eh, jo, ki, eh, ki jo opravlja kvartet. V zvezi z določenimi temami, ki zadevajo preklic blokiranja, kar zadeva politiko naseljevanja v vzhodnem Jeruzalemu, vloga držav v celotni regiji, ki sodelujo pri mirovnem procesu, to je pomembno in predvsem, ker je treba ponovno preveriti udeležbo Evropske unije v kvartetu in je treba spodbuditi um, neposredna pogajanja, prehod na neposredna pogajanja od posrednjih pogajanj. Torej, obisk, iz tega obiska je išla potreba po uh, močnejši vlogi Evropske unije in moramo poskusiti biti dosledni glede uh, na vse to, kar toliko krat ponavljam. Naj vam dam primer za to, primer nekega osebnega mnenja mojega osebnega mnenja. Toda mislim, da ne moremo še dalje uh, eh, ustrajati na tem, da v določenih stvarnostih se je, tre, je treba uveljaviti načel demokracije, recimo kot v Palestini, naprimer. Uh, In to s recimo volitvami, ki so bile opravljene in te volitve eh, so uh, pač pomenile uh, večjo podporo Hamasu. Uh, potem to, kar se je dogodilo, je bilo to, da mnogi poslanci so bili zaprti in potem je prišlo pravzaprav do mavka Evropske unije. Ampak na tak način ne bomo prišli daleč reči, da je treba hoditi po določeni poti in potem na vse zadnje s svojo prisotnostjo podpreti izražena stališča, to ne spodbuja nikakršnega demokratičnega procesa in ne ustvarja boljših pogojev. Ampak vsekakor moram reči, da menim, da je obisk bil zelo pomemben. Eh, postavlja se na dnevni red tudi problem tega, da je treba spremeniti smer eh, Evropske unije in v svojem prispevku želim povedati, da bi bilo zelo koristno, da ne bi izgubili spred oči eh, pomena tega obiska in bi morali okrepiti odnose med tremi odbori, ki so sodelovali pri tem obisku in če bi bilo mogoče, bi bilo zelo koristno, če bi eh, še pomembnejšo ulogo pripisali delovni skupini, ki smo jo ustanovili v parlamentu v zvezi z bližnjo vzhodnim vprašanjem in kar eh, vodi gospod Pöttering, kajti mislim, da to bi lahko bil ustrezen instrument za doseganje naših ciljev, ciljev Evropskega parlamenta. Hvala lepa, to sem želel izpostaviti. Now, uh... Najlepša hvala. Gospod Pöttering, prosim. Äh, Herr Vorsitzender, ich habe an dieser Delegation Hvala lepa, predsedujoči. Podeležil sem se äh, obiska te delegacije, kako je povedal tudi gospod Pacieri. Äh, gospodu Pacieriju se zahvaljujem, da je vodil našo delegacijo. Če gre za takšen obisk, torej obisk delegacije Bližnjega vzhoda, si je potrebno vedno najprej predočiti, kaj želiš doseči. Mi želimo doseči rešitev dveh držav za Palestino in za Izrael, torej da bi obe državi imele, va, eh, imeli varne meje. Potrebno pa je izhajati tudi iz naslednjega, morda to sedaj zveni eh, preveč moralno, ampak potrebno je upoštevati, da je dostojanstvo palestinca enako kot dostojanstvo Izraela in obratno. Vse je potrebno obravnavati na enakopraven način. Če želimo rešitev dveh držav, potem uh, imam vtis, da na obeh straneh obstajajo ljudje, ki tega ne želijo. Eh, včeraj je spet eh, bil, na, je bila napadena palestinska hiša v vzhodnem Jeruzalemu. To se vedno znova Eh, dogaja, gradijo se izraelska nas, eh, naselja, ki preganjajo palestinske prebivalce. Eh, in enako počne Hamas, ko z raketami bombardira Izrael. Na obeh straneh torej obstajajo ljudje, ki želijo preprečiti rešitev dveh držav oziroma mir. In uh, potem, če mi kritiziramo Izrael, češ smo proti Izraelu. Uh, to ni res. Tudi če kritiziramo Hamas, uh, nismo naperjani proti palestincem. Ne, mi se zauzemamo za mir in uh, to velja tudi, če kritiziramo bodi si palestinsko ali izraelsko vlado. Kar se tiče Gaze, zaradi tragičnih dogodkov v zadnjih tednih se je uh, pokazalo, da se svetovna javnost tega problema spet zaveda in sedaj se je Gaza nekoliko odprla. Ampak da je del naše delegacije, kako je povedal kolega Panceri, moral uh, vstopiti skozi egipčanske meje. Kolegi so morali iz Tel Aviva leteti v Kajro, Veronika de Kajzer je bila prisotna iz Kajra pa so morali potem uh, se peljati z avtobusom do Rafe, kjer so vstopili v Gaza. Uh, slišali smo od ministra Fajada, kaj pomeni, če bo ostala blokada Gaze. Otroci ne bojo mogli v šole, zgradbe ne bodo obnovljene in uh, ta. To območje bo preprosto ostalo izolirano. In kaj se na koncu zgodi, tisti, ki vzdržujejo to blagado, v bistvu, blokado, v bistvu pomagajo Hamasu. Zato je naša naloga, da kot Evropska unija skupaj z ZDA, skupaj z kvartetom, kako je povedal kolega Pancieri, naredimo vse za to, da se bo končala politika naseljevanja in ko bo odpravljena blokada gaze, je potrebno zagotoviti tudi to, da v gazo ne bo prihajalo orožje, s katerim bi se potem spet eh, ogrožalo izraelsko ozemlje. Oboje gre z roko v roki naša politika eh, se obrača na obe udeleženi strani. Še končna pripomba, če bo eh, predsednik Obama ohranil svoj agažma za mir na Bližnjem vzhodu, potem moramo mi narediti vse za to, da mu pomagamo. Brez uh, mirovnih sil, mednarodnih organizacij, bodi si Združenih narodov ali Evropske unije, pustimo sedaj to ob strani. Eh, torej, brez tega, da zagotovimo varnosti v eh, Palestini in v Izraelu, ne bo možen mir na Bližnem vzhodu. In eh, še zadnja pripomba. Po mojem mnenju gre na Bližnem vzhodu za več kot zgolj za mir med Palestino, za miroljub. Um, za mirov, mirovni sporazum med Izraelom in Palestino, gre za veliko več. To vpliva na celotni arabski svet in tudi na Sredozemsko unijo. Lahko pozabimo, če ne bomo dosegli napredka v odnosu med Izraelom in Palestino. In uh, zato gre pri, pri, pri teh dveh državah za veliko več kot zgolj za ti dve državi. In uh, priporočal bi Evropskemu parlamentu, da uh, tako v odboru, kakor tudi v okviru delegaciji ostanemo osredotočeni na bližnji vzhod, da poskrbimo, da bo naš glas slišen in če smo mnenja, da bodi si Palestina, Hamas ali izraelska vlada kaj dela na robe, potem je potrebno to jasno povedati in ne smemo si dovoliti kritik, da smo enostranski. Nismo enostranski, nismo ne na eni, ne na drugi strani, želimo zgolj podpirati mirovni proces uh, v tej regiji, tako kot je bilo to možno v Evropi z eh, Šumanovim načrtom, z združitvijo Evrope. Enako bi moralo biti možno tudi v Bližnjem vzhodu. Eh, to niso zgolj neke vizije, to, kar je možno v Evropi, je možno tudi v drugih delih sveta, če za to obstaja dovolj politične volje. Hvala lepa, gospode eh, Petering. Veronik de Kajser, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Lahko se samo navežem na to, kar je sedaj povedal kolega Panzeri in kar je povedal predsednik Pötering. Gospod Pötering je omenjal dostojanstvo palestinca in to eh, dostojanstvo mora biti ravno takšno, kot je dostojanstvo Izraelca. Ra no tako pa bi jaz eh, dodala, varnost eh, Izraelca mora biti tudi varnost eh, palestinca in tako naprej. Eh, In kadar govorimo o eh, teh stvarih, moramo govoriti o enakosti pravic. E, ljudje morajo imeti enake pravice, da živijo, da upajo, da eh, se gibljajo. Vendar pa bi rekli, da včasih v imenu varnosti Izraela vse ostalo obžalujemo eh, in nekako zameglimo ne moremo sprejeti te logike. Mi, evropejci, tega ne moremo. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Pötering. Kakor hitro poskušamo oblikovati vizijo, ki je vizija izven konteksta, se pravi, da rečemo, eh, potrebujemo pravice za vse, če hočemo najti prave rešitve. Torej, potem eh, takoj slišimo vse eh, vrste eh, pritožb in to je zelo, zelo boleče včasih. Ampak eh, hotela sem povedati nekaj drugega. Bila sem v delu delegacije, ki jo je vodila Eva Žuli v Gazi in nekateri med gospa Kilsen je bila tudi članica, zelo, zelo na kratko. Za tiste, ki ne poznate konteksta, situacija v Gazi. No, to nas bo pripeljalo do problema financiranja. Tja sem veliko krat šla v Gazo že od, v preteklosti. In def, razlika je grozna. E, črni trg, ki poteka preko tunelov, ta črni trg je, se je razrasel, podjetniško razrasel bi lahko rekli poleg izhoda iz eh, tunela imate eh, kamione, ki so novi, ki eh, se potem razstavijo v sestavne dele in se potem organizira prevoz in tako naprej. Hamas potem tudi uporablja blago, ki se tako prepelje za svoje hiše. Ampak 90 odstotkov ljudi ne more dobiti nič od tega črnega trga. Živijo od tega, kar dobijo, to je neke vrste miloščina, javna miloščina. In ravno to povzroča te frustracije in te zelo velike napetosti. In to je realnost v Gazi. Blokada. Ja, to je kontraproduktivno, kajti zaradi tega trpijo ljudje, ki niso blizu Hamasa. In Hamas po drugi strani pa si lahko gradi hiše, islamske šole, džamije in tako naprej. Ampak nič ni za tiste, ki si ne morejo sami plačati potem si ne morejo kupiti umazanega cementa. Kot, eh, v, skratka, ti ljudje nimajo nič. To, takšna je situacija v Gazi. Je zelo, zelo težka. In Undra nam pravi, da več kot 50 odstotkov Eh, potrebnih kalorij za preživetje ni mogoče eh, zagotoviti. Se pravi, velika večina prebivalstva ne dobi dovolj kalorij na dan za preživetje. Eh, humanitarna drama v Gazi, ko se govori o tem, tisti, ki pravite to, niso šli tja. In ne, nekateri pač ne poznajo situacije. Dokler ne bo blokada odpravljena v celoti, dokler ne bodo možnosti izvoza, se pravi možnosti razvoja gospodarstva ali eh, navzven ali pa naj bo to gospodarstvo gaze, dokler se ne bo to zgodilo, ne bo nič. Kajti, če se to ne bo zgodilo, bodo od trenutne situacije eh, imeli dobiček samo tisti, ki so blizu Hamasa. Ko sem poslušala sinoči, Salam Fajada in druge, pravijo, obžalujemo to, ampak še vedno potrebujemo ta denar, kaj ti dokle ne bo blokada odpravljena, je to mikroskopsko, kar predlaga Izrael. Izrael eh, predlaga in to moramo pozdraviti vsak korak naprej eh, je treba pohvaliti, ampak ne, eh, moramo in ne smemo misliti, da bo to bistveno spremenilo situacijo v Gazi. In eh, Izrael predlaga določeno seri, serijo blaga za rekonstrukcijo, se pravi. To pa bo pokrilo samo pet odstotkov potreb v smislu šole, infrastrukture in Medtem ko prebivalstvo čaka, otrok je že več, 80 odstotkov prebivalstva je izjemno mlado v Gazi in nimajo druge alternative, kot da grejo v Hamasove šole. In zato je to grozno. In zato moramo še naprej izvajati pritisk in moramo še naprej poskušati pokriti potrebe palestincev, vsaj za sedaj obžalujemo to in tudi oni še to bolj obžalujejo kot mi, kajti podjetniki, s, s katerimi smo se srečali v Gazi, so rekli, saj, saj ne maramo živeti od miloščine, mi želimo delati, mi želimo trgovati, saj so možnosti. Saj, saj je v, v Gazi tudi eh, talna voda, možno bi bilo eh, razviti kmetijstvo in tako naprej lahko bi izvažali tako zelenjavo, ampak zakaj naj to potem puščamo gniti v eh, gazi eh, in nič se ne, ne da proizvajati. Takšna je situacija in gospod Weber, kje ste? Ste se skrili tja zadaj, čisto na koncu. Povejte mi, prosim. Videla sem, da pre, eh, predvidevate 20 milijonov evrov. Za, ali je to dovolj za Ondra? Dženging je govoril o 100 milijonih evrov. In ali je to dovolj? Vi ste pošten človek, pa mi boste odgovorili čisto resno. Not, not now, Mogoče so še kakšno vprašanje. Mikrofon. Yeah, he will, he will, he will have to intervene. Yeah. I want to remind. Naj vas spomnim, imamo še razširjeno predsedstvo potem. In zato vas prosim, da se strinjate s tem, da se znam govornikov zapremo zaključimo. Imamo še šest javljenih ljudi. Gospa Nilsen in prosim, da se osredotočate na bistveno. Hvala lepa, gospod predsednik. Na. Najprej se zahvaljujem tudi gospodu Peteringu, ki je odlično predstavil to, kar smo lahko sami videli na tem obisku tudi gospa Veronik Kajzer je govorila o tem. Z njo sem bila v Gazi in zato ne bom ponavljala tega, kar je rekla ona. Naj dodam nekaj vprašanj. Ko gre za dostojanstvo, gospod Pötering je zelo dobro govoril o vprašanju dostojanstva palestincev in izraelcev. Naj vas spomnim na našo odgovornost evropejcev na, eh, v zvezi z vprašanjem proizvodov iz kolonij, kajti dostojanstvo palestincev v Jordan. To, ta, to dostojanstvo je bistvenega pomena in ne moremo tolerirati, da v Evropi še vedno uživamo proizvode, ki izhajajo iz kolonij. To so proizvodi, ki so proizvedeni eh, brez vsakršnega spoštovanja delavcev, brez vsakega vsakršnega spoštovanja ljudi. In zato mislim, da je nujno potrebno, da Evropa več naredi v zvezi s tem vprašanjem uvoza proizvodov iz kolonij. Kajti, če tega ne bomo naredili, bodo uh, začeli uh, se odzivati državljani in organizacije. Spomnimo se flotile. Uh, eh, civilna družba je tista, ki opravlja tisto delo, ki ga mi politiki ne opravljamo. In ista stvar je, po moje velja za vprašanje kolonij. Druga pomembna eh, stvar v zvezi z dostojanstvom in enakostjo dostojanstva med palestinci in izraelci. Zahtevamo osvoboditev Gilada Čajita, ampak istočasno pa zahtevamo osvoboditev vseh palestinskih zapornikov, včeraj je Salam Fajat omenil, nekateri so v zaporu že eh, od časa pred eh, sporazumom iz Osla. In to je nespremljivo. Tudi mladoletne osebe so v zaporih. Potem je treba zagotoviti tudi enako obravnavo med evropskim državljanem, eh, izraelskim obravnavom kot je Gila Čalit in pa Sala Morijem, to je francos, je v zaporu že nekaj let po eh, postopku, ki je sporen, nedopusten in zahtevamo osvoboditev Salaha Amorija. In za zaključek mi dovolite, da omenim še posledice blokade. To je že povedala kolegica, ampak naj povdarim še enkrat. Blokada uh, Eh, koristi Hamasu in blokada škodi otrokom in ženskam, nasilje proti ženskam. Eh, v tem kontekstu blokade eh, je situacija še hujša za ženske. Ženske so žrtve tega, te, te blokade, umetnice. Umetnice, srečali smo eno, zelo, zelo jih zatirajo v gazi. Ta blokada deluje v škodo teh oseb in nikakor ne deluje v škodo tistih, eh, katere, za katere smo mislili, da bodo cilj tega, eh, te, te blokade. In eh, škoda, da ni našega predsednika, če je prišlo do nesporazumov v času organizacije te delegacije. Dobro, dobro, to je normalno, to je to je običajno življenje znotraj demokracije. Meni se zdi škoda, da ga ni tukaj, da bi poslušal to poročilo, da bi lahko postavili kašna vprašanja, da bi lahko komentirali. Če nam to ne bo uspelo tukaj, ne vem, kako bomo lahko Izraelcem in palestincem pomagali, da se pomirijo med seboj, če se mi ne znamo. Gospod Vajgl, prosim. Lepa, gospod predsedujoči. Briefly. Naj tudi jaz uh, izrečem priznanje uh, kolegi Panceriju za izvrstne poudarke za, za kratko in jasno sporočilo, eh, ki je pravzaprav sporočilo te delegacije. Eh, na različnih forumih smo v preteklem mesecu razpravljali o svojih vtisih, o svojih eh, zaključkih, ki smo jih eh, si ustvarili ob tem obisku, zato jih ne bi eh, zdaj eh, ponavljal. Rekl bi samo to, da se pač potrjuje, da je bil obisk v pravem času, da je bil pomemben za stalno komunikacijo parlamenta z eh, ozemljem, z, z državami, z ljudmi in organizacijami, ker eh, še vedno gori eden izmed najbolj gorečih eh, problemov eh, mednarodne politike. Eh, Eh, tudi jaz obžalujem, da predsedujoči Afeta ne zmore eh, neke moralne eh, moči, da prisostuje tej razpravi, ki jo je pravzaprav za svojim postopkom obeležil in obeležil je nažalost tudi udeležence misije in delegacije. Izraelski časopisi so pisali o tem, da prihaja na obisk Eh, delegacija z antiizraelskimi propagandnimi nameni in eh, tu to stvar lahko pozabimo kolegijalno, ampak mislim, da bi bilo še bolj primerno, če bi kolega, ki je te obtožbe izrekel, jih umaknil. Eh, mi smo imeli v zadnjih dveh dneh, v zadnjih nekaj dnevih zelo impresivne pričevanja predsednika vlade Fajada in, in vodje Eh, UNRE eh, gospoda Ginga, ki sta nas pravzaprav tudi potrdila v tem, da je vsako poročilo, vsako trditev v, na Bližnjem shodu treba dvakrat do trikrat preverjati. E, jaz e, zdaj le ne bi preverjal nobene, ampak zdi se mi, da solucija dveh držav, ki jo je gospod Petering e, označil kot končni cilj, pravzaprav kot najbolj pomemben cilj, ki ga tudi mi podpiramo, eh, da ta, eh, ta solucija postaja nekoliko nekredibilna ob tem, kar se danes dogaja na Zahodnem bregu, s tem, ko se gradi nek paralelen sistem, ki je zame sistem apartheida, ko gre za infrastrukturo, ko gre za zid in vse postopke, v katerih je palestinsko prebivalstvo očitno neenako pred pravom, neenako pred zakoni eh, mednarodnega prava in države, v kateri živi. Končujem z, z opozorilom na nek problem, ki nažalost v parlamentarni razpravi ni dobil dovolj odmeva, namreč eh, da pripravlja izraelska zakonodaja tri zakone, ki bodo udarili, ki bodo bistveno obremenili in onemogočili eh, organizacije civilne družbe. Tukaj gre za resen problem, o katerem se moramo tukaj zamisliti in se na njega vrniti. Hvala lepa. Thank you. Mrs. Nates, please. Eh, Kolegice in kolegi, želim se zahvaliti vsem tisti, ki ste nam eh, predstavili poročilo vsega, ki ste nam poročali o obisku delegacije našega parlamenta. Iz družinskih razlogov se sama žal nisem mogla udeležiti te delegacije. Ampak zgodili so se incidenti, ki jih poznamo in o katerih smo veliko razpravljali na enem izrednem sestanku razširjenega predsedstva našega odbora. Ta, se, ta sestanek se je zbral na mojo pobudo, to so podprle tudi vse druge skupine. Eh, v Strasburu smo se srečali. Naj kolega spomnim izjave, ki smo jih slišali pred odborom. Eh, izjave stalnega predstavnika Izraela v EU. To je bilo v času, ko so um, pomorski konvoj napadli. Eh, to je bil konvoj, ki je skušal prebiti blokado. V tej izjavi je stalni predstavnik rekel, da Izrael dejansko predpostavlja, ko gre za obiske parlamentarcev in drugih osebnosti, oziroma eh, da se eh, Izrael, da Izrael nasprotuje takim obiskom. Izrael nasprotuje takim obiskom, zato ker taki obiski dajejo legitimnost situaciji v Gazi. To torej, je dejstvo, da gremo tja v očeh izraelske vlade, sama predpostavljam, da je stalni predstavnik izražal eh, stališče, ki je stališče Ministrstva za eh, zunanje zadeve v Tel Avivu. Eh, najmanj to. Skratka, rekel je, tu, tu, pred nami. Da se taki obiski smatrajo ne samo neprimerni, ampak neželeni in da jih je treba v največji možni meri preprečiti, da se je treba upreti takim obiskom zato, ker taki obiski legitimirajo situacijo v Gazi. Upam, da je ta eh, rahla sprememba v odnosu, o katerim je govorila Veronik, Mogoče to kaže na spremembo, mislim pa, da je to nekaj, kar moramo imeti pred očmi. Torej, em, meniti, da lahko prepričamo ministerstvo z določenimi akti, to je iluzija. To je iluzija. Naj vas vse spomnim, vsi niste bili prisotni na tem razgovoru, ki je potekal v odboru. Naj vas spomnim na izjave stalnega predstavnika. Te izjave se mi zdijo zelo pomembna. Žal pa tudi eh, predstavljajo slabe obete za prihodnje. Hvala lepa, gospod Mauro. Eh, Hvala, predsedujoči. Naj se zahvalim kolegom, ki so poročali o obisku v Gazi mislim, da so to storili z velikim ravnovesjem in so uh, pač prikazali tako dramo, kot tudi zelo dobro predsednik Petering, uh, s, m, končni namen našega obiska in uh, to je dejansko uh, formula dva naroda, dve državi. Hkrati z velikim realizmom se sprašujem, danes prijatelji formule dve, dva naroda, dve državi, uh, število teh prijateljev se je povečalo ali zmanjšalo. Predvsem se je zmanjšalo in, ali povečalo to število v Izraelu in v Palestini. In prvi občutek je, da v Izraelu in v Palestini prijatelji te formule dva naroda, dve državi, so, to število se je zmanjšalo uh, z ozirom torej, tudi na trenutno izraelsko vlado in tudi predvsem, če upoštevamo izjave voditeljev Hamasa. Torej, v tem smislu, katera je naša odgovornost, pozornost. Še enkrat, gospod Petering je govoril o podpori, ki eh, jo dolgujemo poskusom ameriškega predsednika, da eh, ponovno privede na pravo, povoje, povede na pravo pot eh, pogajalski postopek. Tudi v zvezi s tem pa bi podal realistično pripombo. Vsi, s katerimi sem se pogovarjal in eh, tukaj naj citiram konkretno prisotnost eh, nekega, štev, nekega številčne prisotnosti eh, vojakov eh, iz moje države jugu, na jugu Libanona in ti nam pravijo, da kdor je na terenu in kar zadeva ameriško upravo, ne nujno to, kar so namere predsednika Obama, se potem pretvarjajo naprimer v pristop um, naprimer um, zunanje ministrice Clintonove. In torej um, konkretno želim povedati, povezati s tem, da tudi uh, vpliv določenih konkretnih stališč na ameriško upravo, uh, to je zelo pomembno in torej te, te vplive moramo tudi mi sami upoštevati. In uh, zdaj s tem zaključujem in s tem se pridružujem besedam kolege Pancerja, um, s tem, da povem, da je naša dolžnost tudi prek instrumentov, s katerimi razpolagam in pri tem izpostavljam predvsem vlogo delovne skupine za bližnji vzhod, ki, ga, ki jo jo vodi kolega Pötering. Torej, naša dožnost je to, da razmišljamo z ozirom na stvarnost in na resnico, kajti samo resnica nam lahko pomaga, da dosežemo skupni cilj, ki smo si ga zadali dva naroda, dve državi. Včeraj iraški veleposlanik je zelo dosledno in zelo jasno povedal, da dogajanje v njegovi državi je povezano eh, s tem, da drugi akteri od eh, Saudske Arabije do Irana vse umešavajo v eh, to dogajanje zaradi svojih namer. Torej, to, kar se dogaja za Irak, se dogaja tudi v, v Izraelu, to, kar se dogaja v Iraku, se dogaja tudi v Palestini. Moram, mora nam biti jasno, kdo so akteri na prizorišču in kaj to pomeni z ozirom na posledice, zato da bo lahko naš prispevek prispevek resničnosti. To je to, kar moramo storiti, predvsem ne smemo zapravljati časa v naših notranjih razpravah. Hvala lepa. Gospod Rangorakis. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Gospod predsednik, dve pripombi. Najprej, mislim, da moramo bolj okrepiti svojo solidarnost do palestincev. Tu ne gre za ekvidistanco. Kaj ti palestinci so tisti, ki najbolj trpijo, palestinci so tisti, ki nimajo svoje države. Sedaj želimo rešitev eh, dveh držav, dveh eh, narodov, moramo misliti na tiste, ki so najšipkejši. Palestinci trpijo zato, ker so pod okupacijo in ne moremo govoriti o primeru Izraela na enak način, kajti eh, palestinci so, kot sem rekel, pod okupacijo. Agresijo Izraela je eh, obsotil celi svet, eh, agresijo na konvoj, vendar pa smo ugotovili, da vlada ni bila ravno zelo impresionirana zaradi teh obtožb. Slišal sem Benjamina Natanjahoja govoriti o tem in reči, da je njegova država demokratična in da praktično eh, niso nič krivi. Svet se je omejil na zelo mlačno izjavo v zvezi s tem, lahko bi bili zamrznili sodelovanje, vojaško sodelovanje z Izraelom. Mislim, da bi lahko naredili dosti več. Dosti več bi lahko naredili kot Evropska unija v okviru svoje politike do Izraela, če želimo prispevati k iskanju rešitve za ta uh, problem. In menim, da bi Evropski parlament moral bolj odločno podpreti, ne vem, v kolišni meri to dela sedaj, ampak morali bi eh, podpreti pozitivne sile znotraj Izraele, kot je protivojno gibanje, eh, komunistično stranko. To so tiste sile, ki podpirajo mir, ki so za mir. To so Eh, sile tudi, ki želijo rešitev dveh držav in ki tudi trpijo zaradi eh, opresije eh, Izraela in zaradi česar trpi tudi delovanje kneseta. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bom odgovoril na vprašanje gospede Kajzer, ali tistih 20 milijonov, ki so predvideni če eh, bo parlament potrdil transfer 40 milijonov, mislim, da je danes to bilo predstavljeno v eh, odboru eh, za proračun, torej poločina 20 milijonov je namenjen eh, krepitvi UNRE. Ali je to dovolj denarja? Vse je odvisno od tega, kako gledamo na to. Deficit UNRVE za eh, letošnje leto, za leto 2010. Predlog. Eh, Eh, proračuna je bil 100 milijonov dolarjev. To se pravi, deficit je 65 eh, milijonov evrov po zmanjšanju eh, teh 100 milijonov. In da bi se lahko soočili s temi izhodki, 85 odstop, odstotkov odhodkov je namenjeno plačam tistim, ki delajo v UNRWA. Se pravi, ne moremo nič narediti, razen če ljudi pošljemo domov. E, e, se pravi, imamo skupaj 75 milijonov deficita, se pravi, manjka 50 milijonov za to, da bi lahko UNRWA zaključila leto s proračunom, ki je že bil za 100 milijonov dolarjev zmanjšan, glede na ocenjene potrebe. Torej, to ni dovolj. Ampak Na ta način vsaj pokrivamo takojšnje potrebe UNRE in eh, to je omenjeno tudi v pismo, ki ste ga verjetno dobili, namreč eh, s tem pismo se prosi eh, teh 20 milijonov. Mislim, da bo odbor se pogovarjal v septembra z odborom za proračun in s parlamentom, preveriti je treba, ali so potrebi UNRE še vedno precejšne, ali je treba vsega, Eh, te potrebe pokriti tudi se strani EU in potem je treba videti tudi, ali so potrebe, o katerih je govoril uh, eh, Fajat uh, eh, pred vami in kolegi, torej ali bo te potrebe mogoče pokriti s 40 milijoni, ki jih bomo dali na razpolago, če boste vi to potrdili. Situacija v Gazi. Mislim, da nima smisla, da še eh, kaj povem. Eh, vsi ste povedali, to je neozdržna situacija. En milijon in pol ljudi živi v enem velikem zaporu, iz katerega ne morejo ven. Eh, na noben način, niti po zemlji, niti po morju, niti po eh, zraku, eventualno lahko grejo preko tunela. Ampak to lahko še dolgo časa traja, traja pa že predolgo. Ali je to demokratično, ne bom nič rekel, vi ste tisti, ki boste presodili. Eh, mogoče je to rimska demokracija, se pravi, eh, na eni strani so državljani z vsemi pravicami in sužnji, ki nimajo nobenih, ampak to je moje osebno mnenje. Jaz pa mislim, da je nedopustno da eh, otroci ne morejo niti igrač imeti, zato ker je prepovedano, da se uvažajo. Nedopustno je, da se cejšne število ljudi ne more niti hraniti, niti si graditi hiš, ki so bile po drte, niti ne morejo v šoli, kajti tri izmene eh, obstajajo tako, da bi otroci vsaj en del dneva lahko preživeli v šoli. In eh, prepuščam vam, da eh, presodite, ali je to normalno za neko zemlje, ki je samo 4 ure z letalom eh, od Evrope. In po drugi strani pa je tam blizu država, ki ima univerze na najvišji ravni in ki lahko svojim državljanom nudi vse. Mislim zato, da moramo nekaj narediti. Baronica Ashton je zelo pogumno rekla, da je ta situacija nedopustna. To je jasno povedala pred vami in pred svetom. In mislim, da je eh, primerno, da naredimo nekaj v gazi, ampak zato potrebujemo denar. Predsednik vlade Fajat je na zahodnem bregu eh, izboljšal situacijo gospodarsko. Projekti, ki jih je izvajala mednarodna skupnost in ki so se bili izvajali tudi z našo pomočjo, so omogočili eh, Eh, pomembno rast na, za, na zahodnem eh, bregu. On je naredil tisto, kar je obljubil, se pravi, zmanjšal je deficit eh, lestinskega organa in je tudi povečal gospodarsko eh, eh neodvisnost zahodnega eh, brana. Ampak istočasno pa se je, so se te škarne razprle. Eh, v Gazi je slabše, en milijon in pol ljudi živi v največji možni revščini in mislim, da bomo morali priti še pred vas, da bomo zahtevali dodatna sredstva. Hvala lepa. Gospod Atkins je dobil eh, pravico zato, ker je bil tako kratek. Vedno sem kratek predsednik, imam dve hitri vprašanje. Če bodo eh, Izraelci še naprej eh, gradili na naselja v zahodnem, na zahodnem bregu, in če bodo še nadaljevali s svojo politiko v Gazi, ali to ne pomeni, da je rešitev dveh držav mrtva in če je to res, kaj pa Evropska eh, unija dela v zvezi s tem. Hvala lepa, gospod Panceri. Zaključite, prosim, na našo razpravo. Mm -mm pravzaprav ničesar ne bom zaključeval, ampak samo naj dam neko pripombo in naj podam nek predlog za a, naše nadaljne delo, tako predsedstvu kot sekretarjatu, če bi lahko se pogovorili s predsedstvom parlamenta, zato da bi morda delovni skupini zagotovili neko institucionalno nekoliko višjo ulogo. A, Eh, za to, da, bo, da bi lahko v okviru delovne skupine imeli ustrezni, ustrezni sogovornik za to, da, b, da bi v imenu parlamenta izvajali tudi neko politično diplomatsko ulogo na Bližnem vzhodu. To je pravzaprav moja prošnja. Vaš predlog je bil zabeležen in eh, s tem bi rekel, da, da je ta, da ta odbor dejansko podpira predlog, da bi uporabili rezervna sredstva, tako kot je predlagal predsednik Levandovski, za te namene. Vsi ugotavljate, da obstajajo dejansko pogoji. Zato mislim, da lahko to podpremo. Hvala lepa, s tem zaključimo. To, to, smo zaključili to točko na dnevnem redu, zdaj je pa na vrsti seja razširjenega predsedstva.